Začenjamo z eh, popovdansko sejo. Gre za probleme uh, skupne kmetijske politike po letu 2020, gre za usmeritev v skupno kmetijsko politiko, tudi za varno oskrbo z hrano. Pravzaprav tukaj ni potreben dolg uvod. Eh, lepo je, da je danes z nami tudi Herbert Dorfman, On je sicer že zaključil svoje poročilo na to temo, ampak mislim, da bo današnja predstavitev um, še enkrat um, podala dober pregled te teme, potem se bomo lahko seveda pri tem opirali tudi na poročilo Dorfman. In uh, to je tudi predstavitev, ki je usmerjena v prihodnost ter um, seveda upošteva tudi prihajajoče zakonodajne predloge na tem področju. Evropski inštitut za okolje je pripravil eh, študijo na to temo skupaj z Univerzo v Parizu eh, in skupaj z Univerzo v Ljubljani ter za Univerzo Trinity v Dublinu. Če imamo probleme. Verjetno veste, kakšna je predvidena časovnica pri skupni kmetijski politiki. Vedno znova razpravljamo o tem, ali bomo lahko še pravočasno unesli tudi stališče parlamenta ali ne. No, ampak odločilnega pomena je predvsem vsebina, pomembna so tudi vsebine, ki jih bodo danes predstavili strokovnjaki. Danes bomo slišali stališča strokovnjakov. Dobili smo že kar nekaj gradiv na to temo. Um, videli bomo PowerPoint prezentacijo, na voljo vam je tudi obsežnejša predstavitev študija, vedno več je študij na to pomembno temo. No, ampak eh, sedaj se bomo kar lotili dnevnega reda. Pozdravljam Davida Mothersheda, našega strokovnjaka iz Inštituta za evropsko okoljsko politiko. In pozdravljam uh, gospoda Jean-Christopha Biroja, ki prihaja iz uh, eh, Agroparisteh iz Univerze Paris-Saclay. Najprej bomo slišali prispevke naših strokovnjakov, potem pa boste imeli možnost zastaviti tudi kakšno vprašanje. Za to točko smo predvideli uro in pol. Ampak 15 minut je že menilo, zato smo sami krivi. Kajti čakali smo na to, da bo prišlo še nekaj več poslancev strokovnjakom dajemo na voljo 20 minut za njuni predstavitvi. Hvala lepa. Pravzaprav bova imela skupno predstavitev, ki ne bo trajala dlje kot 20 minut, tako da bo imeli še kar nekaj časa na, eh, na voljo. Uh, za razpravo. Kako je povedal predsedujoči, eh, nas je oddelek za politiko um, pozval, naj pripravimo oceno predloga komisije, zato da bi ocenili tudi sam zakonodajni proces. Poročilo, ki je pred vami, je osnutek, imenuje se. Um, povzetek, izvršni povzetek gre zgolj za dokument, ki naj uh, služi kot izhodišče. Eh, čez teden ali dva pa bomo končali našo študijo in takrat bomo dobili daljši dokument. Naj predstavim eh, našo ekipo, namen študije, Eh, kaj se nam zdijo glavni politični mejniki pri sedanji reformi SKP in potem bomo analizirali še novi, novosti in eh, podali bomo tudi nekaj napovedi o tem, kako bodo uresničene te ideje v naslednjem mandatu. Eh, naša organizacija je um, skupina strokovnjakov, sodelujemo z evropskimi inštitucijami, pa tudi z civilno družbo, z zasebnimi strankami, z um, civilno družbo in tako naprej. Z nami sta profesor Duru in pa profesor Ellen Matthew. Oba sta agriekonomista. Um, mi smo želeli oceniti cilje iz sporočila, želeli smo oceniti stališča udeleženih strani in pripraviti nekaj naših priporočil. Poročilo naj bi bilo zanimivo, če bi analizirali samo besede iz eh, sporočila komisije. Sporočilo je mm, precej kratko in jedrnato. Uh, Tako da mi smo upoštevali tudi širše ideje, ki se nekako pojavljajo v razpravah, v, v seminarjih in pa upoštevali smo tudi druge prispevke komisije, zato da bi podali neko bolj celostno sliko, čeprav so v tem trenutku stvari še nekoliko najasne. Politični kontekst. Kot eh, so številni izmed vas opazili, eh, bo to obdobje vključevalo tudi evropske volitve, ki bodo potekale maja naslednje leto. Zato je težko predvideti, na kateri točki bo do takrat razprave o reformi SKP. Samo sporočilo komisije. Eh, če pregledamo to sporočilo, bi rekli, da gre za nekoliko, zastav, nekoliko drugačno zastavljen okvir eh, ciljev, torej gre za podnebne ukrepe, za odporno kmetijstvo, pametno kmetijstvo, eh, treba je okrepiti socioekonomsko, socioekonomsko vlakno in pa okrepiti tudi skrb za okolje. Torej, pametno, odporno kmetijstvo to pomeni, da bo tehnologija in pa znanje v bodoče igrala večjo vlogo in gre tudi za večji povzdarek na um, samem obnašanju kmetov. Uh, kako naj oni spremenijo svoje obnašanje, da bi bili bolj odporni. Potem druga ugotovitev iz poročila komisije gre za predlog za bistven porast subvencij državam članicam, ki s tem denarjem ne bi samo eh, urejale novih strateških načrtov za svojo potrošnjo v okviru skupne kmetijske politike, ampak bi tudi sodelovali pri pripravi ukrepov samih. Um, to stališče je bilo izraženo tudi v številnih uh, predlogih sprememb uh, k poročilu Dorfman. Eh, sedaj pa dajem besedo ženo Kristofu. Uh, ta bo torej govoril o tem, kako želi komisija doseči pametno in odporno kmetijstvo. Kakšne so ideje? Mm neposredna plačila bi morala biti bolj osredotočena. E, krožijo tudi predlogi o tem, da bi zastavili zgornjo mejo za ta plačila. Potem pojavljajo se tudi ideje, da bi majhne kmetije, ki sodelujejo v kmetijstvu, morali podpreti. To je naš glavni cilj. In zaradi generacijske obnove bi morali z plačili podpreti predvsem mlade kmete po celotni Evropski uniji. Eh, gre torej za krepitev človeških virov, človeškega kapitala, to se večkrat omenja v sporočilu. Ob tem je treba povdariti, da je raven, ehm, torej stopnja izobrazbe med kmeti zelo raznolika. Eh, gre za res velike razlike, ki smo jih ponazorili eh, tudi z številkami. Politike za krepitev Eh, človeških virov ne delujejo dovolj enako dobro v vsaki državi članici, eh, zlasti, ko gre za znanje v kmetijstvu, za tehnološko znanje na tem področju. Komisija je to povdarjala tudi v svojem sporočilu. Potem eh, prizadevati se bomo morali tudi zato, da bodo kmeti imeli večjo pogajalsko moč in da bodo s tem imeli uh, Eh, večji delež eh, vrednostne verige. Eh, v tem smislu komisija pripravlja zakonodajni predlog za direktivo o nepravičnih trgovinskih praksah. Kakšno je nase stališče o tem? Postavlja se vprašanje, ali sporočilo skrbi za dovolj dobro ravnovesje med dohodki, torej med neposrednimi plačili, ki imajo eh, sicer ulogo podpore, imajo pa tudi nekaj neželenih učinkov in pa med tem, da bi v prihodnje več vlagali v izboljšanje produktivnosti kmetijstva. evropsko kmetijstvo zaenkrat ne kaže dobrih rezultatov, ko gre za produktivnost, za donos. Um, potem um, niža se tudi število zaposlenih v kmetijstvu. Zato bi morali morda več vlagati v večjo dolgoročno produktivnost kmetijstva. Sporočilo povdarja tudi pomen eh, mladih kmetov, njihovega usposabljanja, izobraževanja, ampak ni dovolj konkretnih predlogov, poleg tistih, ki so bili že uh, uvedeni leta 2013. In sicer gre za Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijstva. Ta pobuda je imela nekaj pozitivnih rezultatov, vendar pa države članice te pobude niso dovolj eh, enakomerno in dovolj učinkovito izvajale izvajanje v nekaterih državah članicah pomankljivo in samo malo um, kmetov dejansko sodeluje v tej pobudi. Uh, se pravi, inštrumente že imamo v trenutni politiki, ampak ti niso bili dovolj dobro izkoriščeni. Potem Prav tako bi potrebovali neko obliko neodvisnega sodelovanja, treba je modernizirati informacijske sisteme oziroma vire informacij za kmete. Potem, kako namerava komisija okrepiti socioekonomsko ulakno? Tukaj obstaja cela vrsta pobud, recimo boljša koordinacija politike bi morale bolje predvidevati dejanski vpliv na podeželska območja. Potem obstajajo tudi ideje o tem, da bi povezovali manjše vsi med seboj in tako naprej. Zelo pomembno je tudi področje generacijske obnove. To je potrebno tudi zato, da bi izboljšali produktivnost kmetijskega sektorja. sporočilo pa povdarja tudi uh, pomen tveganja v kmetijskem sektorju in pa povdarja pomen večje odpornosti na ta tveganja. Kakšna je tukaj naša analiza? Povezljivost je bistvenega pomena za številne predloge, to je globalno gledano pomembno, zato da bi zagotovili sinergijo med posameznimi evropskimi politikami, tudi kohezijsko politiko in pa SKP. Imamo tudi predloge za pametne vasi, prav tako potrebujemo nekaj novih eh, predlogov v zvezi s eh, zbiranjem podatkov, na podlagi katerih bomo lahko vedeli, ali ta novi model eh, deluje. Potem povezljivost je pomembna tudi za boljše rezultate, eh, storitev svetovanja za kmetov. To lahko namreč igra pomembno vlogo pri krepitvi produktivnosti in pa konkurenčnosti kmetijstva. V tem smislu je res da bi bil priliv mladih kmetov uh, uh, pozitiven za večjo produktivnost. Pogosto pa se zgodi tudi to, da mladi kmeti, ki recimo pri delu nadomestijo svoje eh, očete ali matere, niso nujno usposobljeni za to delo. Zato je tudi tukaj treba pripraviti nekaj eh, konkretnih predlogov. Ena izmed možnosti bi bila ta, da bi plačila za nove kmete, za mlade kmete, povezali z eh, določeno stopno pogojevanja, torej z izobraževanjem in usposabljanjem. Nekateri sicer na to gledajo kritično, zato bo ta predlog treba še naprej eh, preučiti. Potem eh, ocena tvegan in pa volatilnost kmetijskega sektorja. tukaj obstaja ideja o tem, da bi se morali bolj opreti na odpornost kmetij, kmetijskega sektorja. Na podlagi nedavnih kriz smo ugotovili, da so nekatere uh, uh, kmetije določenih struktur bile bolj uh, odporne na takšne šoke in tveganja. Tiste, ki so bile bolj diversificirane, so tudi bile bolj odporne uh, na različne šoke in pa krize. Torej, to, tukaj gre za upravljanje tvegan, gre za prehod na kmetijstvo, ki bo bolj vzdržno in manj odvisno od uh, um, kupljenih proizvodov. Hvala, Kristof. kar se tiče okoljskih ambicij za SKP. Sporočilo v zvezi s tem eh, jasno govori, da so ambicije više, kot so bile prej, ampak trenutno še nimamo jasnih dokazov za to, da se bo to dejansko zgodilo. Na schemi lahko vidite obstoječo zeleno arhitekturo SKP, Torej, diagram na levi strani uh, prikazuje zeleno arhitekturo SKP, uh, eh, navskrižna skladnost, uh, zelena komponenta in pa okoljski ukrepi v drugem stebru. Na desni strani pa vidite, da so prva dva sklopa uh, Eh, poenostavili in strnili v tako imenovano novo okrepljeno pogojevanje. Eh, zgornji del grafa pa je nekoliko bolj kompleksen. Gre za zbirko eh, ukrepov v drugem stebru, okoljskih ukrepov v drugem stebru in imamo tudi nov predlog za prostovoljno okoljsko schemo v stebru 1 komisija torej skuša um, biti bolj ambiciozna na področju okolja za kombinacijo ukrepov v prvem in drugem stebru. Ampak to bomo morali še podrobno analizirati, ali bo uh, te bolj ambiciozne podnebne cilje, okoljske cilje možno doseči za predvidenimi ukrepi. Um, ni še jasno, kako bi naj ta nova poenostavitev, torej okrepljenega pogojevanja, ki, ki pravzaprav združuje zeleno komponento in pa navskrižno skladnost, kako bo to delovalo. Nismo še videli uh, predlogov v zvezi s tem, kako bi naj bile poenotene te zahteve. v, tri, v tem trenutku zahteve omogočajo veliko diskrecijsko pravico državam članicam, zato države članice tukaj zastavljajo zelo različna pravila. Um, nekatere države članice imajo pravila, da bi morali um, orati na bregu, ki ima 700 odstotni naklon, spet druge menijo, da bi, morali, da bi moral biti ta naklon dvakrat večji in tako naprej. Skratka, mi menimo, da bi pri tem novem okrepljenem pogojevanju morali imeti neko srčiko skupnih pravil. In eden izmed elementov poročila Dorfman govori ravno o tem konceptu, o tem, da potrebujemo neko srčiko okoljskega pogojevanja, eh, ki bo omogočila bolj poenotena pravila. Omenili smo tudi ekoshemo v prvem stebru. To je nova schema, ki pa eh, se zdi je prostovoljne narave in ne nadomešča proračunske simbolike um, zahteve po 30, odsto, 30 odstotkih proračuna, ki bi bil namenjen za z, komponento zelenitve. Tako da te ukrepe, te predloge bomo morali preučiti in zagotoviti, da novi okvir ne pomeni razvodenitve teh zahtev v primerjavi z to zahtevo po 30 odstotkih proračuna za okoljske ukrepe, ki smo jo imeli v prejšnji schemi. Um, ehm, torej, uh, kar se tiče strateških ciljev, um, zato bi lahko bolje upoštevali prvi stebr, Um, skratka, vse skupaj bi morali zastaviti bolj strateško v, skupaj z um, določenimi orodi, ki že obstajajo v prvem stebru. Ampak težko bo poskrbeti za takšno strateško načrtovanje v kmetijstvu zaradi cele vrste različnih vzrokov. Najprej pomankanje politične volje za strateško načrtovanje, ko so v to upletene velike vsote denarja, ko so ljudje navajeni na eh, takšno dojemanje SKP, kot so ga pač imeli do sedaj. Zato moramo razmisliti o tem, ali je to najboljši način. Potem še sama arhitektura eh, večjega finančnega okvira. Eh, določeni deli okvira tukaj predvidevajo finančne spodbude, spet druge ne, zato bo težko poskrbeti za dovolj spodbud, zato da bi uh, Eh, države članice poskrbele za ustrezne strateške načrte eh, in da bi pri tem izkoristile vsa orodja, ki so jim na voljo v drugem stebru. Potem imamo tudi celo vrsto eh, različnih predlogov, grede ciljev težko pa bo te cilje natančno izmeriti, dobiti podatke o tem in eh, večina upletenih strani se pri tem eh, nažalost zauzema za status quo. Če boste želeli čim prej dobiti te strateške načrte za to, da bi kmetom izplačali neposredna plačila, ki jih od vas še naprej eh, pričakujejo, potem ste seveda omejeni pri tem nekem holističnem strateškem načrtovanju. Naša zaključna priporočila. Mislim, da je v trenutku preveč podarka na neposredna plačila. Mi bi si želeli večji podarek na način porabe denarja, ki je namenjen za SKP. Mislimo, da bi ta sredstva morala biti porabljena na ta način, da bi izboljšali produktivnost eh, in učinkovitost kmetijstva. Eh, potem eh, tudi glede vezanih plačil imamo določene dve, dvome in nas preseneča, da v komisiji vlada takšno navdušenje nad vezanimi plačili, če se previdno izrazim. Eh, komisija mora povedati, kaj točno želi doseči na področju okoljske arhitekture in kako želi te cilje doseči. Potem uh, Mm, treba bo izboljšati tudi način zbiranja podatkov in glede na to, da, bo, da bomo imeli nekoliko problematično časovnico zaradi evropskih volitev, bi lahko morda ta čas izkoristili za to, da bi v praksi preizkusili določene ideje in predloge. Na ta način bi lažje identificirali potencijalne probleme in bi lahko potem eh, v novem parlamentu nadaljevali z bolj, ehm, bolje osveščenim eh, zakonodajnim načrtovanjem. Bilo bi mi dokonali zgoršiti, to se zablač glas. Že... Dobro. Eh, sedaj imamo nekaj časa za razpravo. Prosim, da se vsi javite, ki želite besedo v tej razpravi, zato da bomo lahko vse skupaj ustrezno tudi časovno načrtovali. Najprej na vrsti gospod Dorfman. Vam ne bomo omejevali časa za govor, sicer pa sprejemam še druge uh, prijave za govor. Hvala lepa, gospod predsedujoči, ne potrebujem veliko časa za govor. Nekatera izmed vprašanj, ki so jih zastavili tukaj strokovnjaki, smo obravnavali tudi v našem poročilu, o katerem smo glasovali danes do povdne. Predvsem, ko gre recimo za vprašanje vstopa mladih eh, ljudi eh, um, v kmetijstvo, eh, za vprašanje mladih kmetov. Imam vprašanje, vi ste se predvsej osredotočili na prvi steber. Ko gre za pripravljenost mladih ljudi, da vstopijo v kmetijstvo, je pomemben tudi drugi steber steber, razvoj podeželja. Mladi ljudje potrebujejo eh, kvalitetno življensko okolje, v katerem bodo lahko živeli oni in njihove družine. Uh, ni dovolj, da se tukaj osredotočamo samo na gospodarske obrate. Ne gre samo za, um, ne gre samo za ta gospodarski vidik, ki pa je seveda tudi zelo pomemben. Potem pri oceni novih modelov za doseganje rezultatov. Tukaj nisem popolnoma razbral vašega mnenja. V mojem poročilu sem izrazil velike pomisleke, ko gre za izkrivljanje trga. Prav gotovo je to deloma problem vezanih plačil, ampak do izkrivljanja trga lahko pride tudi, če države članice sredstva, ki so jim na voljo, eh, lahko porabijo po svoji diskrecijski pravici. Gre torej za širši problem kot zgolj za vezana plačila. Potem zelena komponenta. Jaz uh, bi bil manj kritičen do predloga komisije uh, kot vi. Mislim, da je to razumno pogojevanje, gre za okrepljeno pogojevanje v prvem stebru. In da k temu dodamo še prostovoljne okoljske programe v drugem stebru, to se meni osebno že zdi smiselno. Seveda pod pogojem, da bomo okrepili oboje. Države članice moramo spodbuditi k temu, da bodo tudi v drugem stebru izvajale okoljske programe premalo pa razpravljamo o vprašanju, v kolikšni meri bomo lahko poskrbeli za sinergije med prostovoljnimi programi v drugem stebru in pa okoljskimi programi v prvem stebru. Um, včasih uh, Eh, dosedaj ukrepi v drugem stebru niso bili več možni, ravno zaradi komponente eh, eh, zelenitve. In pa še zadnja točka. Nič niste povedali o trgih kmetijskih proizvodov. Tudi to je izredno pomembna točka na področju SKP. Ni dovolj, da govorimo o spodbudah v prvem in drugem stebru, ampak moramo govoriti tudi o tem, kako bi lahko na najboljši možni način organizirali uh, trge kmetijskih proizvodov in kako bi lahko ob tem zagotovili kmetom kar najboljši dohodek iz prodaje njihovih proizvodov. Hvala. Hvala. Minuto in pol za naslednjega govornika. Hvala. Želim se zahvaliti za te zelo dobre prispevke. Gospod Biru je fran francos in je govoril angliško. Želim povedati, da je Francija z Nemčijo ustanoviteljica Evropske unije. Ampak dobro je, da imamo skupno kmetijsko politiko, s katero bodo kmetje lahko živili, tudi z eh, ustrezno ekologizacijo, torej pomitna, pametna kmetist, pametno kmetijstvo. Kmetje morajo postati spet eh, cilj in ne tarča skupne kmetijske politike. Kmetijstvo um, prodaja svoje izdelke pod proizvodnimi stroški in tega se je treba tudi zavedati. Treba je valorizirati to delo. Um, Eh, potem treba je seveda tudi upoštevati specifičnost posameznih držav, pri čemer obstajajo neke, eh, neke skupne cilje. Potem tudi eh, renacionalizacija, ki se jo pogosto omenja, ampak bolj teoretsko. Kmetijstvo uh, je treba videti seveda tudi v povezavi z uh, razvojem podeželja, pri čemer mora biti na prvem mestu res uh, produktivnost kmetijstva in uh, treba je zagotoviti tudi uh, prodajo, trženje izdelkov. Um, Prvi, prvi stebr, pri prvem stebru prihaja do zmanjšanj in um, ugotavljamo, da pa pri, um, ni pa tih rizov pri um, kohezijskem razvoju, koheziji. Okay. Gospod Kolumbije je naslednji. Ali pač ne? Gospa Zuan. Bună ziua, domnule președinte, vă mulțumesc uh, celor doi uh, <clears throat> colegi pentru prezentarea făcută. Dobar dan. Zahvaljujem se kolegom za predstavitve. Skupna kmetijska politika je bila mišljena za to, da se vzpostavijo potrebni pogoji za kmete – ki bodo lahko delali in v najboljših okoliščinah pridelovali hrano. Seveda smo se spopadali z izzivi, hkrati pa tudi z izboljšavami. In k temu je pripomogla tudi skupna kmetijska politika. Globalizacija, ekonomska kriza, podnebne spremembe, vse to zahteva razvrščanje prednostnih nalog in proračun bi moral ostati vsaj na enaki ravni, če želimo, da bodo kmetje lahko še naprej upravljali svoje dejavnosti in delali to, kar eh, znajo najbolje. Torej potrebujemo točno zadane cilje v skupni kmetijski politiki. Prej ste se uh, dotaknili tudi eh, kapic, torej zgornjih omejitev uh, ne vem, če se vsi strinjamo v zvezi s tem. Jaz bi podprla bolj neke vrste prostovoljne kapice. Omenili ste tudi drugi stebr, mislim, da ima bistveno vlogo zlasti pri neposrednih plačilih. Po mojem mnenju bi morali ta plačila ohraniti, ker so bistvena. Glede mladih kmetov lahko rečem, da je program precej dober. Je pa tukaj ena določba, ki bi jo morali po mojem mnenju odstraniti gre za nezdružljivo pokojnin in pa subvencij. Upokojenci z nizkimi dohodki, ki živijo na podeželju, več ne bodo zmožni preživeti in zato bi morali tako določbo brisati. Želimo spodbujati mlade kmete, želimo vzpostaviti potrebne pogoje. Po drugi strani pa ne smemo pozabiti na pravice kmetov, ki morda delajo še na kakšnem drugem področju. Zaradi kmetov imamo na mizah varno, zanesljivo hrano po dostopnih cenah. Kakovost te hrane je res dobra. Kako lahko kmet zagotovi vse to, če nima sistematične finančne podpore? Gospod Agnew je naslednji. Well, No, eh, nisem. Ni presenetljivo, da eh, sem presenečen, ko vidim besede climate action, torej ukrepanje pri podnebnih vprašanjih. Uh, kmetje seveda lahko znižujejo emisije CO2, če lahko zmanjšajo glifosat in pa eh, genetsko spremenjene organizme. Potem je tukaj metan, kako zmanjšati uporabo metana oziroma proizvanje metana, če imate uh, živino, potem dušikovi oksidi, kako uh, lahko to zmanjšamo, kaj tukaj pravi uh, komisija. Komisija pravi, več beljakovinskih rastlin je treba gojiti in tukaj je na skrižje. Imamo nekaj klasičnih nasproti. Kaj pravzaprav pomeni to podnebno ukrepanje, climate action? Uh, No, glede uh, novincev in pa dodatnih plačil za nje, mislim, da ukrepamo na robe, potrebujemo raje uh, plačila za dostojanstveno upokojitev, tako da lahko starejši zapustijo kmetije in da jih nadomestijo mladi. Če jih želite res podpreti, uh, je bolje, da uporabimo neka jamstva za, za posojila za mlade. Kje bi lahko industrija uporabila denarne injekcije. Infrastruktura za biotsko varnost, za biovarnost, eh, tako da bi bili manj, bolj odporni na bolezni. Eh, želeli bi tudi, da bi imeli v okviru SKP-a nekaj primarnega financiranja za uh, jamstvene scheme. No, primer uh, bi pa bil sladkorna pesa in pa uh, rižomanija. Hello. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Ja. Hvala lepa za besedo, gospod eh, predsedujoči. Zahvaljujem se za predstavljeno študijo. Pozicioniranje vaš, z vaše strani mi manjka. Eh, kakšna je vaša ocena eh, glede sporočila misije? Ali res lahko razvijete pravo vizijo? Ali lahko nekako navdihnete razpravo? Uh, že zdaj se vse eh, čas govorimo o eh, tem, da se slabo odrežemo glede trajnostnosti, kako lahko v prihodnje, glede na to, da imamo veliko eh, krčenja v prvem in drugem stebru, kako lahko zagotovimo še več ekoloških storitev. Nekaj nejasnosti je tukaj, po mojem mnenju. Eh, v vaših izjavah. Na strani 8 recimo, tam govorite eh, izredno o tem, da bi morali več proizvajati, da je treba produktivnost povečati, to celo predlagate kot rešitev, ampak to je v nasprotju s tem okoljskim razmišljanjem. No, vsekakor se mi zdi, da je nekaj vprašanj pri vašem izvanju ostalo odprtih, recimo strane 11. Eh, tukaj ste predstavili načrt komisije, manjkajo pa primeri, kaj bi lahko storili bolje, mislim, da je trenutno uh, odprtih več vprašanj, kot pa je na voljo odgovorov. Ne vemo, kakšne so morebitne rešitve. In mislim, da bi uh, morale, moralo vaše izvajanje pri pomoči k temu, da bi tudi mi lahko dobili neko boljšo podlago. Um, Gospa Magines, hvala predsednik, hvala za besedo. No, dotaknila bi se vašega priporočila, da je preveč povdarka na neposrednih plačilih, izpostavili ste tudi težavo nizke produktivnost. Ampak tukaj gre za nasprotje v povezavi s poročili, ki jih lahko slišijo tudi kmetje in se nanašajo na okoljsko stran nekaj naskrižajo o tem, kar ste napovedali. No, recimo, če ste kmet in se stotno pri svojem uh, dohodku nanašate na neposredna plačila, potem je to zelo pomembno. To je vaš dohodek in mislim, da ste nekako nahitro šli skozi to bistveno točko v svoji predstavitvi. Uh, naš odbor je danes glasoval za nov vseevropski sistem uh, plačil, radi bi se premaknili od zgodovinskega in pa od teh upravičen. Kako ste razmišljali o tem? Mi mislimo, da je to sicer super zamisel, ampak stvari je treba še razdelati. Uh, kako bo se skupaj delovalo na ravni eh, kmetij, kako bomo razdeljevali sredstva. Potem ste omenili usposabljanje mladih kmetov. Eh, pri nas doma je to del svežnja, treba se usposobiti, če želite dobiti podporo. Tukaj torej ni težav. Zelo pa sem bila presenečena v zvezi s komentarjem, ki se je nanašal na nizko produktivnost. Hvala. Gospode Castro. Sì, grazie, Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Hvala za to zelo zanimivo predstavitev. Imam samo eno zelo suhoparno vprašanje. Torej ta dodelitev oziroma to, da se od držav članic zahteva prožnost s, s pomočjo tega novega modela, modela, New Delivery Model, ali ne vidite nevarnosti, da bo še bolj komplicirano za države članice, predvsem v tistih državah, kjer um, ustava um, torej, um, predvideva določeno avtonomijo držav, e, tako kot je to v Nemčiji, v Italiji, ali ne bo še več teh izkrivljanj, če bo znotraj ene države članice več takih modelov, tako kot se to dogaja tudi z. Um, načrti za razvoj podeželja. Tu se odpira tudi tveganje sofinanciranja iz prvega stebra. Torej, če vsaka regija priprave, pripravi dva načrta za razvoj podeželja in za prvi stebr, zakaj se ne bi oboje sofinanciralo? In potem, če se ta avtonomija prepusti državam članicam, ali to ni tveganje, tudi za skupno kmetijsko politiko kot takšno, kajti um, to bi res lahko konec koncev vodilo do prave renacionalizacije. Gospod Fajc. Danke. Ja, hvala lepa. Hvala za predstavitev. Tri konkretna vprašanja ima. Najprej bi se naslonil na vaše argumente vezane na izkrivljene trga. Omenjali ste uh, renacionalizacijo. Torej, moje vprašanje je, kaj so po vašem mnenju tiste politike, ki morajo nujno ostati skupne? Potem drugo vprašanje, poseg na trg. Kako si predstavljate poseg na določene uh, tržne ma, uh, segmente? Kako naj bi eh, zagotovili ustrezno proizvodno ceno, da bodo lahko uh, uh, kmetje manj odvisni od nihanj na trgu oziroma od razvoja na trgu. In zadnje vprašanje, kako nasplošno gledate te da, podpore uh, za, uh, vezane na zemlišča in pa na okoljske uh, storitve, na varnost uh, hrane, kako lahko to dosežemo s temi uh, subvencijami uh, Eh, na površino. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų. Gospod Rupė. Hvala za besedo, gospod predsednik. Zadovoljen sem s predstavitvijo, ki smo jo slišali. Mi smo že izrazili stališče naše skupine oziroma naših skupin. Veseli bi bili, če bi nam zagotovili več jasnosti. Ali menite, da bomo s poročilom, predlogom komisije zagotovili boljši položaj kmetijskega sektorja v Evropi ali pa bo ta položaj slabši? Podpora se bo v naslednjih letih zmanjševala zaradi brexita. Uradne številke so bile že objavljene, več odstotkov eh, nižja podpora bo to. Hkrati nimamo dovolj mladih kmetov pogoji v kmetijskem sektorju v Evropi niso ravno ugodni. To pomeni, da se mladi raje odločajo za druge poklice. V novih državah članicah, recimo pri nas doma, v Litvi ali pa v baltskih državah, se kmetje odločajo eh, delati v drugih državah. Kajti fluktuacija plačil in dohodka je ogromna. kadar so nizko plačani, so potem tudi cene običajno nizke. Nobene eh, regulacije eh, te dobavne prehranske verige nimamo. Dogaja se, da se zagotavljajo sredstva v podporo eh, mlekarskemu sektorju. Potem pa prodajalci na drobno te cene še znižujejo. Nobenih informacij nismo dobili na to temo. Potem pa me še tudi zanima, ali bomo lahko oblikovali konkurenčno kmetijstvo v vseh državah članicah s tem novim kmetijskim predlo eh, komisijnim predlogom. Vidimo, da imamo razlike v neposrednih plačilih in te razlike so velike recimo kmetje pri nas doma so težko konkurenčni kmetom v drugih državah članicah. Hvala lepa. Eh, Gospa Hebrand, hvala lepa za predstavljeni dokument. Hvala lepa z vašo predstavitev. No, v sporočilu smo že dovolj slišali o odpornem kmetijskem eh, sistemu. Kdo je odporen? Tisti, ki se lahko eh, upre eh, težkim razmeram. No, če bi bila jaz v komisiji, si ne bi upala govoriti o tej odpornosti, zlasti glede na okoliščine, v katerih katerih uh, je evropsko kmetijstvo. Mislim, da je izbira besed tukaj neposrečena. Kako lahko eh, prizadeneš živinorejo? To je, da, tako da se uh, znebiš uh, te prvinske uh, evropske politike. Kako, kako lahko imamo zdaj neko močno robustno skupno kmetijsko politiko, kako lahko to združimo s, s načrti uh, komisije uh, za subvencije, kako je to povezano tudi samo nacionalno, regionalno naravo, kakšen vpliv je s tem povezan, kje je tukaj evropski duh, kako lahko imamo močno evropsko politiko na področju kmetijstva, če pa imamo 15 odstotni res za razvoj podeželja, to je napovedal gospod Juncker, torej potrebujemo, kako lahko zagotovimo več sofinanciranja. Države so različne, imajo različne finančne sposobnosti. Kako lahko torej rečemo, da bomo na taki podlagi še močnejši? Takšna subsidijarnost nas bo popeljala po poti, da se bomo na koncu znebili SKP. In tudi o tem je treba razmisliti. Spoštovana gospa poslavka, vedno go, poslanka, vedno govorimo o eh, močnejši Evropi in ta moč je ravno o, v raznovrstnosti. In eh, enako velja tudi za kmetijstvo kmetijstvo je močnejše zaradi raznovrstnosti. Imeli smo možnost, da si lahko oblikujemo sliko o tem. Recimo, uh, pri vas doma imate določeno vrsto kmetijstva, na finskem je spet drugače, tako da ne smemo vsega metati v isti koš. Mislim, da potrebujemo določeno mero subsidijarnosti, ampak seveda je pa treba upoštevati tudi eh, pravila konkurenčnosti. Gospod Bogovič. Eh, hvala za poročilo, eh, katerem tudi sam pogrešam mogoče kakšen več komentar oziroma vaš pogled na to, ali je smer, v katero je pripravljeno, pravilna. Postavljam pa tri vprašanja. Prvo je povezano z zeleno komponento, greeningom. Ali ni bojazen, da bi to, kar sedaj Eh, pripravila komisija, da se po principu subsidijarnosti države bistveno bolj avtonomno odločajo o tem, katere ukrepe na področju zelenitve bodo eh, in po okoljskih ukrepov uveljavile, <clears throat> nevarnost, da se bo neko polje odprlo, kjer bo kmetijstvo še pod večjim pritiskom eh, tudi okoljevarstvenikov in ostalih in bomo imeli eno zelo, zelo diverzificirano sliko in bo na nek način komisija Pilatus, ko se je umila roke, eh, ko smo videli v zadnjem poročilu računskega sodišča, da je bil zelo jasno očitek, da ukrepi sedaj ne delujejo. Ali je to neka pas za kmetijstvo? Drugo področje mladih prevzemnikov, mislim, da je poleg tega, kar je bilo sprejeto v letu 17-13, potrebno upoštevati tudi to, kar je bilo sprejeto v omnibus uredbi, regulativi, ki velja še z letošnjim letom, kjer so se podpore mladim kmetom dvigle in mislim, da je to potem nek boljši paket, kot je bil osnovni. Zanima pa vaš pogled na to, ali bi bila to, kar sam tudi podpiram, ponovna uvedba rente za tistih, ki prevzemajo, eh, ki predajo kmetije pravilno odločitev, da bi lažje eh, imeli več prevzemnikov. Pametne vasi, tretja stvar, ukrep, ki pomeni tudi zaustavitev trendov izseljevanja z podeželja, predvsem pa tudi ukrep, s katerim bi lahko za področje raznih part-time jobov, dopolnilne dejavnosti z področja sociale, turizma, pripeljali na podeželje tudi denar iz drugih skladov, ne samo iz kmetijstva. Ali je to priložnost in hkrati tudi odgovor, da se podeželje in kmetijstvo izogne nekemu razvojnemu zaostanku zaradi digitalizacije, ki počasneje prihaja na podeželje kot le mesta. Gospod Hasling. Ja. Tukaj nekako sedimo kot pred kristalno kroglo in pa nekako interpretiramo, kaj je mislila komisija. Vsem je jasno, da ciljev ne moremo doseči vseh, vse na poprek. Treba je povečati prožnost, produktivnost, povečati varstvo okolja, podnebja. Hkrati moramo biti tudi tržno usmereni, to težko vse skupaj funkcionira. Treba si je zadati prioritete. No, podpisali smo tudi pariški podnebni dogovor in zdaj se vprašam, ali bomo dosegli uh, te podnebne cilje, če bo se skupaj prostovoljno. Zdaj je še odvisno od držav članic, kako se bodo lotile tega vprašanja. In potem se vprašam, uh, kako resno se bo se skupaj izvajalo uh, v državah članicah na področju okolja, kako bomo to merili in potem bo treba pripraviti načrte. Načrte se bo potem predložilo Bruslju, kaj pa, če se jih ne bomo držali, koga bomo kaznovali, države članice, kmete, kako bomo ravnali s tem. To ni zgolj uh, neka prazna grožnja. Kaj bo, če ne bo plan dosežen? kakšne bodo konsekvence. Potem druga točka. Eh, govorite o drugem stebru, o obvladovanju tveganja, eh, govorite o izobraževanju, govorite o, o, o rezih, eh, ampak. Tukaj omenite 25 odstotkov, potrebujemo torej nek primerni instrument. Kako bomo vse dosegli z manj denarja? Ne vem, to ne more delovati. Vse ujam, Gospod Jar. Hvala lepa. Danes dopovdne smo uh, sprejeli pomemben zaključek. Uh, govorimo o, o novem uh, sistemu izvanja. Včasih se mi zdi vse skupaj čisto nemoralno, ker prelepo se sliši, ko je vse skupaj ubesedeno. Uh, Eh, imamo eh, določene cilje, države članice potem same izvajajo načrte. Potem govorimo o stikih eh, z državami članicami, nimamo pa stikov s kmeti, vse skupaj se na papirju lepo sliši. No, ampak tukaj zdaj imam vprašanje za vas, ki je najpomembnejše. Mi pripravljamo tukaj politiko za kmete, kmeti se pritožujejo, da je preveč birokratizacije, kako bo sistem, eh, ta izvedni sistem eh, deloval. Imamo tukaj odnose med komisijo in državo članico, ki pa je tukaj kmet. Tudi tukaj je prišlo do eh, manjše birokratizacije. No, vedno govorimo o te uh, skupnostnostni skupne kmetijske politike, ampak seveda izhodišča so lahko različna in eh, države članice bodo tudi imeli 27 eh, različnih eh, izhodišč in tudi rezultatov. Torej, kako je zdaj s tem? po eni strani, eh, ali mislite, da bi se osredotočili na neposredna plačila in povečene eh, proizvodnosti, potem omenjate kapico, ampak eh, tista najbolj produktivna, najbolj produktivne kmetije pa so nekje vmes. Hvala. Želim postaviti obima vprašanja, ki je bistveno vprašanje za glavno kmetijsko regijo v Franciji, Nobela Kiten, iz katere prihajam. Ta regija proizvaja um, um, koruzo, perutnino, predvsem tudi um, goveje meso. Ali mislite, da skupna kmetijska politika ali je učinkovita za kmete v Evropski uniji? Glede In tu je povezano z razpravo danes do povdan, torej z um, eh, kmetijsko politiko drugih eh, sil, naprimer um, ZDA ali tudi drugih držav. Um, naprimer danes smo govorili o obisku v Braziliji in to je povezano tudi s tem. Gospod Rebeka. Hvala, gospod predsednik. Večina stvari, ki sem jih želel povedati, je že bilo povedanih. No, najbolj pa me skrbi, da vsakeč se zgodi enako, komisija sprejema odločitve, ne da bi se pogovorila eh, s proizvajalci, s kmeti. Govori se o tem, kako izboljšati razmere za nje, ampak kmetija dejansko ne upošteva njihovega mnenja. Glede naših gostov pa takole, govorite, da potrebujemo več koordinacije. Kaj pa to pomeni? Vsakič, ko govorimo o koordinaciji, se zdi, da komisija meni, da gre za neko nalaganje programov. Vsakič, ko govorimo o koordinaciji, komisija ne razume, da imamo razlike med kmeti v različnih državah. Ne morete zagotoviti konkurenčnosti, če imate eh, razlike pri plačilih na površino. Torej, obstajajo tudi razlike glede nepovratnih sredstev v subvenciji v državah članicah. Govorili smo tudi o tem, da se kmetije podedujejo ali nekdo želi podedovati ali ne vprašanje, kaj ti nimamo rešitev za mlade kmete, kako naj jih spodbudimo, da sploh postanejo kmeti. Gospod Flanagan, hvala lepa. Na strani deset, kjer imamo nekaj v zvezi s krepitvijo socialno-ekonomskega tkiva, govorite tudi o uporabi instrumentov za obvladovanje tvega, da je to dobra zamisel. E, izkušnje v ZDA so take, da to še vedno uporabljajo, ali to ne pomeni, da je potem denarja še manj v žepih kmetov. No, naj eh, povem en eh, primer. Želeli so zgraditi eh, neko igrišče za golf in kmetje so bili bolj slabo očkodovani za to. Torej, kako uh, Eh, se bo ravnalo eh, s tistim denarjem, ki trenutno gre v žepe kmetov, pa bi lahko recimo ga pograbile neke večje družbe. No, potem pa so tukaj še vprašanja v povezavi z Brexitom. Komisija je sprejela odločitev, da se premakne od tega, da ljudi prehrani, prehrani do tega, da se z njimi eh, boji, bori. Ja, <clears throat> Peter Jahr hat die Frage gestellt, wo der Landwirt bleibt. Ich Gospod Peter Jahr se je vprašal, kje pa je potem tukaj kmet. Ja, tudi sam se, sama se to sprašujem. Eh, na dnevni ravni izgubljamo več kmetij in eh, na to temo v vaši analizi nismo zasledili ničesar. Gre za samo strukturo za majšne kmete potem govorimo o odpornosti, o ekologiji, ekonomiji in pa o socialnih vprašanjih. Torej potrebujemo dobro agrarno strukturo in majhne in srednje velike kmetije so tukaj zelo pomembne. Povedala bom samo en primer. Obstaja študija Univerze v Göttingenu eh, iz, iz prejšnje jeseni. Uporabljali oziroma eh, v posarju so preučevali biotsko raznovrstnost. Gotovili so, da če je več majhnih, srednje velikih kmetij, Eh, kmetij eh, je veliko več eh, biotske raznovrstnosti. In to je možno tudi dokazati. Zakaj torej imamo, nimamo take struktur, analize struktur posamičnih kmetij? Sprašraja. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoči. Um, torej, želim se pridružiti temu, kar je povedala Istar in vi, predsednik, ste rekli, da so različ, razlike. Strinjam se s kolegicami in kolegi, ki pravijo, da multinacionalke, ki uh, zastopajo kmet, kmete, um, grejo predvsem tja, kjer je več podpor, kjer je več sofinanciranja. In prelagajo, tudi premiščajo svoje sedeže tja in zato sem uložila eh, predlog spremembe, kajti zelo me skrbi. Velike so namreč razlike pri financiranju, pri različnih podporah, ki jih dobivajo države članice. In seveda je treba še posebej upoštevati pri tem družinske kmetije. Hvala. Sedaj pa dobi besedo predstavnik eh, generalnega direktorata za kmetijstvo, vendar bom tudi sam še postavil nekaj vprašanj pred tem. Oziroma bom tu razvil nekaj razmišljanj. Veliko denarja smo vtaknili v skupno kmetijsko politiko. Ali je bil denar dobro uporabljen? Ali ne bi lahko bolje uporabili ta denar in poskrbili za večjo učinkovitost? Seveda bi lahko tudi koncentrirali denar eh, eh, in ga eh, namenili velikim podjetjem. Na ta način bi mogoče. Eh, učinkovitost bila boljša, samo se moramo vprašati, ali je to naš cilj, ali si, si to želimo, ali pa želimo ubrati drug, drugačno pot. Ali gre res za povečanje produktivnosti? Kateri, kmetijski, kateri model kmetijstva si želimo? V Evropi spoštujemo in poudarjamo določene standarde. In če bi poskrbili za koncentracijo, bi lahko prišlo tudi do, več, do boljše prihodkovnega položaja za kmete, vendar za nas gre za ohranitev določenega modela kmetijstva in hkrati za ohranitev dohodkov kmetov. Moramo si biti na jasnem, kakšni so cilji in ti morajo biti dobro opredeljeni. In zato si, si sprašujem, vas sprašujem, kakšne inštrumente bi lahko uporabili. Treba je opredeliti cilje in opisati probleme, ampak kako pristopiti k udejanjanju, da bomo imeli dobro politiko, tako da bo skupna kmetijska politika na eni strani ostala skupna ob vseh razlikah, ki jih imamo, podnebnih in drugih spremembah razlikah v naravnih danostih, različnih tradicijah v posameznih državah, ali je ta raznolikost prednost ali pa je na poti um, uspešni kmetijski politiki, katere instrumente potrebujemo in kako jih moramo prilagoditi. Vedno sem se um, izrekel za um, prožnost in za subsidiarnost in sicer iz omenjenih razlogov. V dokumentu komisije naloge niso jasno formulirane. Vendar, če želi komisija opredeliti vsako podrobnost, kako naj bi delovala skupna kmetijska politika, bi spet zakričali in protestirali in bi rekli, da nam vse samo predpisujejo, da nam komisija uh, um, to um, usiljuje, da se omejuje gospodarska svoboda in tako naprej. Zato um, moramo tudi sami ostati bolj disciplinirani in predvsem uporabiti zdravo pamet. Sedaj pa nekaj o plačilih. Če bi izračunali, če želiš ustanoviti novo kmetijo, moraš kupiti zemlišče, eh, stroje, oprimo, postaviti poslopja, eh, vse, kar potrebuješ. Če to prevzame banka ali če bi to financirali skladi, Lahko bi to financirali tudi skladi, vendar vse je seveda odvisno tudi od eh, tega, kaj se želi proizvajati na takšni kmetiji. Ne morem si predstavljati, da bi nekdo prišel in rekel, da želi ustanoviti neko tradicionalno tradicionalen kmetijski obrat, da bi bil uspešen. Premalo se govori o proračunu, vedno omenjamo nove izzive. Proračun je sedaj manjši, um, imamo opraviti z brexitom, vendar na, kmetis, v, na področju kmetijstva imamo jasno situacijo. Treba je ohraniti določen nivo prihodkov ali si lahko privoščimo eh, manjšati sredstva za skupno kmetijsko politiko in kako kaj to pomeni za stanje skupnega kmetijstva oziroma kmetijstva in če upoštevamo še zunanje dejavnike, ki so vse kaj drugega kot ugodni za naše kmetijstvo. Danes smo govorili o Merkosurju, o Braziliji in posledicah sporazuma. Vse so teme, s katerimi, vse to so teme, s katerimi se moramo ukvarjati v tem odboru. Kaj ti? V parlamentu ni veliko razumevanja za skupno kmetijsko politiko. O skupni kmetijski politiki se govori samo samo, ko nastopijo problemi, ko um, nastane kriza, ko niso možne pravočasne doja, dobave, potem so vsi naenkrat veliki prijatelji kmetijstva. In spomnim se situacije, ko je nekdo vprašal, kaj pa pravzaprav sploh še potrebujete v skupni kmetijski politiki, da bomo lahko zagotovili um, um, varnost preskrbe s hrano. In potem je nekdo rekel, mir, potrebujemo mir. Vodja sekretarjata me opozarja, da naj bi eh, počasi zaključil svoj govor in predstavniku eh, generalnega direktorata za kmetijstvo dal besedo. In seveda eh, bom ubogal vodjo sekretarjata in besedo dobi um, vodja generalnega direktorata komisije. Um, naj vas ne skrbi, bom kratek. Najprej hvala lepa eh, obima profesorjama za to študijo in Evropskemu parlamentu za to, da je zagotovil eh, ta pregled. Uh, našega sporočila. Samo nekaj kratkih komentarjev najprej o postopku, o časovnici in o vsebini tega poročila. Menim, da ko um, ocenjujemo sporočilo, ki smo jo objavili 29. novembra, je pomembno, da tega ne vidimo izolirano, od eh, drugih analitičnih dokumentov, ki so bili objavljeni po tem in ki jih je treba upoštevati pri teh analizah. Predvsem nekaj tednov eh, potem smo objavili eh, oceno ukrepov za zelenitev, to je pomemben vnos in pod za to razpravo in Svetovna banka je Eh, pripravila študijo o uspešnosti skupne kmetijske politike in o posledicah za razvoj podeželja. Ko ocenjujemo to sporočilo in tudi, um, ko delamo analizo um, in ko govorimo o dokazih, moramo upoštevati tudi druge dokumente. In ker bo to postopek, ki se bo nadaljeval čez nekaj dni, bomo prilagali pri, pri, zakonodajni, zakonodajni predlog in skupaj s tem bo komisija objavila tudi eh, um, oceno učinka, uh, zelo celovito oceno učinka, ki bo spremljala ta predlog z različnimi scenariji in tudi z različnimi dokazi, ki bodo prav gotovo obogatili to razpravo in ki bodo hrana za nadaljna razmišljanja. Ta ocena učinka bo vključevala različne priloge, med njimi prilogo z vsemi analizami, Eh, iz prispevkov iz javnega posvetovanja, prispevke različnih ustanov eh, v tem postopku. To povdarjam zato, ker govorimo o sporočilu iz lans, lanskega novembra, medtem ko so se zadeve razvijale in Ta študija tudi še ni eh, dokončana in zato bi bilo dobro, če bi upoštevali vse ti elemente, da bi eh, okrepili trdnost te eh, analize in te študije. Kar zadeva vsebino, ne bom šel v podrobnosti. Ko bomo dobili to poročilo, ga bomo analizirali v podrobnosti moramo počakati nekaj tednov, da bomo lahko imeli polnovredno razpravo o tem, kaj bo komisija predlagala. Zakaj to pravim? Kaj ti ta študija obravnava sporočilo, ne pa predlog. V tem, tej razpravi mnogi že govorijo o zakonodajnem predlogu komisije. V sporočilu so ideje, eh, je uokvirjena ta razprava, ampak zakonodajni predlogi bodo Eh, predloženi čez nekaj tednov ob upoštevanju eh, prispevkov drugih eh, akterjev tudi Evropskega parlamenta, kar zadeva analizo profesorjev, nasplošno ne izpodbijamo študijo glede izzivov. Pri ekonomskih izzivih se strinjamo, vendar želim um, izpostaviti tri vidike, kjer smo drugačnega mnenja. Prvo, eh, kritiko eh, načina, eh, kako obravnavamo neposredna plačila. Menim, da tako kot smo videli v tej predstavitvi, torej pogled, ki je bil predstavljen danes, je malo ozek glede vloge neposrednih plačil v skupnih kmetijskih dejavnostih. To niso samo eh, pomoč za oziroma eh, podpora za prihodek, temveč tudi vključuje ekolske cilje. In to eh, vzajemnost je treba upoštevati. Če bi eh, gledali na neposredna plačila samo iz ekonomskega vidika, Eh, glede prihodka gospodinstv, produktivnosti in tako naprej. Potem bomo spregledali pomemben del celotne slike in to je povezano tudi z vlogo zelenitve, z vlogo prihodne zelene arhitekture. V naših analizah smo pripričani, da je treba ohraniti neposredna plačila in sicer ne samo, da se ohrani dohodek kmetijam, stabilnost dohodka kmetijam, temveč tudi kot sredstvo za uh, varstvo okolja in drugi elementi in tudi na to je bilo veliko referenc, um, veliko sklicevanja mladi kmetje, ki so seveda velika prioriteta za komisijo. Želim pojasniti, da v našem sporočilu in tudi v različnih prispevkih, ki jih je Evropski parlament v zvezi s tem um, predložil, torej mladi kmet je padel pod oba stebra in oba stebra morata prispevati k temu velikemu izzivu, ki je generacijska obnova. In tu se ne bo fokusiralo na en, en stebr, temveč oba stebra. Potrebujemo um, sinergijo uh, ukrepov iz obeh stebrov in tudi države članice morajo pri svojih ukrepih to upoštevati. In še zadnji eh, eh, komentar glede enakih pogojev za vse. Eh, to je mm, izhajalo že iz poročila in tudi iz razprave. Torej, ta nov model, New Delivery Model, Eh, bo imel seveda tudi varovalke, tako da se zagotovijo eh, enaki pogoji za vse. In dva primera za to, ki sta mogoče v pomoč v nadaljni razpravi. Nekdo je omenil mm, vizane podpore in pomankanje restrikcij glede tega. To je dober primer. V sedanji skupni kmetijski politiki so vizana Eh, obvezanih podporah odloča država članica, ne pa komisija na osnovi pravil EU. Torej, to, komisija teh eh, sklepov ne potrdi, temveč ti sklepi se ji samo notificirajo. V prihodnosti pa bo to. Um, bo pa komisija pri tem igrala vlogo, uh, in um, imela besedo pri tem, uh, kar zadeva vizane podpore. Isto velja za nekatere okoljske zahteve. Pri zelenitvah je danes veliko izjem. Države članice uporabijo nekaj izjem in jih notificirajo komisiji, ampak komisija ne sprejme teh um, uk, eh, ukrepov in isto velja uh, tudi za. Um, druge kmetijske pogoje in v prihodnosti eh, bo o tem eh, uh, imela komisija večjo vlogo in bo lahko tudi spremljala um, to, kaj delajo um, države članice v prihodni skupni kmetijski politiki. To sem hotel dodati, ampak na vsak način smo odprti za nadaljno razpravo. Ko bo poročilo finalizirano, uh, bomo zadovoljni, če um, uh, bomo lahko um, če bo prišlo do izmenjave mnen s profesori. In tudi naša ocena učinka bo posredovala veliko podatkov, scenarijev, o katerih smo prepričani, da bodo pomagali tako akademskemu svetu, kot tudi tistim, ki bodo morali sprejeti politične odločitve. Hvala lepa. Hvala lepa za zelo pravilno oceno. Prvič je rekel predstavnik komisije, da bo komisija dobila več pristojnosti v zvezi s temi strateškimi načrti. Jaz si ne delam nobenih skrbi v zvezi s tem, kajti če neka država članica plačila, ki jih želi uvesti, če teh plačil ne more utemeljiti, Potem so ta pločila nepotrebna. Komisija se bo ravnala po vsebinskih merilih, država članica pa ma, ima možnost, da utemeli svoje ukrepe. Zato je veliko primerov, eh, kako to lahko uspešno poteka. Pomembna pa bo tudi vaša ocena učinka, ki jo pričakujemo. Sedaj pa dobita eh, besedo gosta, vsak ima na voljo pet minut. Uh, Hvala, gospod predsednik. Pravzaprav sem z velikim veseljem spremljal to živahno razpravo. Da začnem s tem, kar je povedala komisija. Res prav imate. Komisija je utemeljila svoje predloge na dokazih naprimer ukrepih za zelenitev in tako naprej. In tudi mi eh, delamo eh, politiko, ki temelji na dokazih, eh, kar zadeva neposredna plačila. Slišal sem, kar ste povedali, ampak če upoštevamo velike zneske, Um, in da se s tem novim pogojevanjem um, naj zagotovi tudi boljšo varstvo okolja, potem moramo um, videti, ali bo to res zagotovilo večjo kakovost. In ko bo to eh, na voljo, bo treba oceniti te ukrepe. Ampak jaz sem na vsak način tudi previden do določene mere glede tega. Potem to, kar zadeva enake pogoje za vse, to je pomembno. Gospod Dorfman je to prav tako omenil. In sicer um, uh, okoliko bodo ti um, načrti lahko različni, kar pokrivajo, uh, kakor določajo prioritete in tako naprej. Tudi to je težko vprašanje z mnogimi odgovori, ki jih še ne poznamo, ampak če bi nekateri cilji, kot naprimer okolje, ki um, bi lahko um, trpilo zaradi te kompleksne, kompleksne situacije, um, um, potem je treba povedati, da so eh, ukrepi zelenitve bili malo bolj omejevalni in so tudi zagotavljali rezultate, v prihodnosti pa ne vemo, ali bo tako. Kar zadeva napetost med okoljem in prihodkom, dohodkom kmetov možno je, da prihaja do takšnih napetosti, ni pa nujno, lahko se sprejmejo um, okoljski ukrepi, ki izboljšajo, naprimer, um, eh, prihodek, če pridelava, naprimer, leguminos. Um, eh, tam ne potrebuješ toliko mineralnih gnojil kot pri drugih eh, rastlinah in ki vodijo tudi do večjih emisij. Torej proteinski, ki, ki rastline um, in druge leguminoze so lahko tudi vin situacija za okolje in za kmete. Ampak um, seveda je to tudi treba spremljati. Potem vprašanje, revizija. Um, vendar um, vsi, ki so vključeni v ta proces, bodo morali drugače pripraviti te načrta. Treba pa se je seveda vprašati, eh, kakšna bo vloga kmetov pri pridobivanju novega znanja, eh, tudi pri širjenju znanja med kmetje, tako da bodo lahko sprejemali odločitve, ki so trajnostne. potem eh, vprašanje regij. Seveda bo to eh, težje s strateškimi načrti tam, kjer obstajajo regije. Eh, federalne države imajo delitev pristojnosti. V Nemčiji je za prvi stebr odgovorna država in za regije, regije za drugi stebr in to bo seveda velik izziv to se lahko načeloma tako naredi, ampak eh, še več političnega kapitala je treba vložiti v to in eh, to tirja še več ustvarjanja zaupanja med vsemi udeleženimi v tem procesu. Torej, to so te točke, eh, jih, na katere sem hotel odgovoriti vprašanja in Jean-Paul bo odgovoril na ostala vprašanja. Hvala. Torej, poročilo, ki ga bomo predložili, v tem poročilu ostajamo zelo strokovni eh, in nočemo eh, zadev predstaviti preveč osebno, ampak seveda um, moramo zauzeti stališče do različnih vprašanj in včasih je ocena lahko tudi bolj subjektivna, predvsem v ustni razpravi torej vprašanje, ali eh, je komisija razvijala neko vizijo, ali eh, ni nevarnost ekscesivne subsidijarnosti in manj skupne, skupne kmetijske politike. Jaz v tem vidim resno tveganja in se strinjam s tem, kar je povedal gospod De Castro. Sedaj si moramo ogledati, odkot prihajamo. S eh, ministrom Barnijem smo se 2009 ukvarjali, takrat je šlo za oblikovanje skupne vizije za kmetijstvo. In uh, takrat smo ugotovili, da že deset let ni neke skupne vizije. Komisija mora prevzeti svojo nalogo, res je. Komisija prepušča državam članicam v bistvu vse probleme. Se pravi, vse, kar je težko, vse, kar je drago v uh, izvajanju. Um, in to je veliko, velika nevarnost za prihodnost, če nimamo um, skupnega, strogega okvira, torej, ki bi bil dovolj skupen za javno dobro, za javne dobrine, okolje. In tu smo že pri predlogih komisije. Mogoče se bodo povezale. Eh, konzervativne sile, da bo do eh, ponekod eh, predvsem investirale v naložbe, ehm, drugot pa spet v druge sektorje. Ampak treba se vprašati, ali davkoplačevalec želi plačati za politiko, ki nima veliko dodane vrednosti. Um, Um, ampak to ni mnenje cele ekipe, temveč je bilo bolj moje osebno mnenje. Potem, kar zadeva produktivnost in konflikt, ki lahko nastane med tem, če rečeš, da potrebujemo bolj trajnostno kmetijstvo in bolj produktivno kmetijstvo, to ni nujno konflikt, kajti produktivnost je um, produkt, pro, izdelek uh, deli, razdeljen z vnosom in tu imamo idejo, da lahko imamo kmetijstvo, tako kot je povedal uh, uh, francoski strokovnjak uh, bolj ekonomsko in bolj avtonomno in ki je bolj odporno na krize. Odporno na krize. In to je treba spodbujati ne vem, ali še imamo ta skupni okvir, da bi to spodbujali v skupni kmetijski politiki. Potem, kar je povedala gospa McGuinness, ona je govorila in tudi drugi o eh, pomenu neposrednih plačil in o nevarnosti zniženih tip teh plačil za kmetijstvo, vendar moramo upoštevati, da je odvisnost od neposrednih plačil tudi malo indigina. Uh, um, če vzamem uh, regijo, s katero se ukvarjam, ki ji, je, so ji um, pomoči um, v Franciji zelo pomagale in sicer gre predvsem za vzrejo. Um, um, um, kjer se je stakalo veliko denarja um, in um, treba je upoštevati predvsem um, tudi, eh, koliko, stane, um, koliko stanejo eh, površine in to se je bistveno povečalo in mislim, da se moramo um, rešiti tega, da če rečemo, da pride do zmanjšanja podpor, da to pomeni eh, na enkrat um, nižji prihodek ali nižjo vrednost. Potem, kar zadeva pomeni, da imamo um, bolj skupni okoljski okvir. V sedanjem predlogu um, to mogoče ni tako izpostavljeno, kot je bila zelenitev v prejšnjem obdobju. Um, in to ne bo enako v vseh državah članicah. 2013 so uvedli pri tem določene spremembe. Um, potem gre seveda tudi za pogojevanje pri prvem stebru, ampak tu imamo tveganje, da bi eh, lahko storili korak nazaj na tem področju. Hvala lepa včasih je eh, mogoče potrebno, da naredimo korak. Tam v Kine ne bo več življenja na teh območjih. Ali je to naš cilj? Um, večina od nas pravi, da, kateri pravijo, da davkoplačevalci niso pripravljeni plačevati za takšno politiko. Ampak če državljani vedo, zakaj plačajo, gledati na zadive tako um, kratkoročno, um, in osko, predvsem pri okoljski politiki je treba upoštevati, da nam bo koristila in se želim še enkrat prav prisrčno zahvaliti, čakamo pa na obsežnejše poročilo. Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019. Armon Valkersel Siso je nasporočevalec, je podpredsednik parlamentu pri tem poročilu. Imamo torej dva poročevalca. Tradicija je takšna, da poročevalec obiš eh, med nami poslanca gospoda Vjotija, ki mu bom takoj dal besedo, kljub temu pa prosim, bomo potem organizirali razpravo. Gospod Valkar, sel beseda je vaša. Hvala lepa, gospod Predsedujoči, zahvaljujem se gospodu Vijotju za prisotnost v našem odboru. Ta tema je namreč izredno pomembna. Um, kmeti so v zadnjih letih zelo trpeli. Pomembna. Um, Kmeti so v zadnjih letih zelo trpeli zaradi krize, zaradi moten v prehranjevalni verigi, zaradi um, zapuščanja podeželjskega prostora. To, samo, to so samo nekaj. Kljub temu, da Brexit ne bo imel vpliva na proračun za leto 2019, moramo vseeno upoštevati tudi možnost propada pogajanj o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Skrbi me tudi um, zaposlenim v kmetijskem sektorju. Uh, ti ukrepi bi lahko še uh, poslabšali stanje v prizadetih sektorjih, srednjeročno ali pa dolgoročno. In pa ne nazadnje, to razpravo bi želel izkoristiti tudi zato, da izravnanje v prizadetih sektorjih, srednjeročno ali pa dolgoročno. In pa ne nazadnje, to razpravo bi želel izkoristiti tudi zato, da izrazim eh, svoje zavračanje predloga komisije o novem večletnem finančnem okviru, kjer je predvideno 5 odstotno znižanje sredstev za SKP. Mislim, da bi Evropska unija morala ohraniti sredstva, ki so namenjena tej politiki. Kajti politika je že ta politika je v preteklosti že utrpela velike reze, kljub temu, da se soočajo sedaj z večjimi zahtevami, recimo na področju okolja. SKP še vedno ohranja ključno vlogo pri revitalizaciji podeželja eh, in pri ohranjanju standarda našega življenja in pa eh, varne oskrbe s prehrano. Zato ne smemo dovoliti teh rezal sredstev. To je glavno sporočilo, ki bi vam ga želel predati. Oziroma ga predajam odboru za proračun. Bardzo dziękuję. Poproszę. Oziroma bodo tu dobili besedo. Izvolite. Eh, Hvala, gospod predsednik. Hvala predsedniku in tudi odboru za gostoljubnost, ki mi jo namenjate jaz eh, obiš, sem na obisku v različnih odborih, zato ne bom dolgo z vami. Moram eh, tudi že v drugem odboru predstaviti ta splošni proračun. Želim povedati predvsem dvoje. Eh, najprej čestitam komis odboru in kolegu Dorfmanu za podporo poročilu o reformi skupne kmetijske politike. To je na vsak način pomembno mm, um, mislim, da eh, tudi, to tudi nam mm, pri proračunu pomaga, kar zadeva metodologijo. Um, bom povedal to, kar pravim povsod. Eh, zame je to trenutek, da poslušam vaše mnenja. To je seveda na vsak način pomembno nimamo še pred sabo osnutka proračuna Evropske komisije, vaše mnenja, to je seveda na vsak način pomembno. Nimamo še pred sabo osnutka proračuna Evropske komisije, to bo predstavljeno 23. maja naslednji teden torej in govorimo bolj o hipotezah kot o konkretnih dejstvih. Ampak moj namen je, tako kot tudi namen mojih prednikov, eh, kar zadeva eh, pomembno vlogo poročevalca za splošni proračun in sicer, da bi našli čim več skupnega v okviru parlamenta. In sicer ne samo iz političnega vidika, s tem, da se združijo politične skupine, temveč tudi iz institucionalnega vidika, tako da bi imeli podporo vseh odborov in da bi odgovorili eh, tudi na želje posameznih odborov. V smirnicah, ki smo jih predstavili in o katerih smo glasovali marca, smo zapisali, da je treba podpreti vecah, ki smo jih predstavili in o katerih smo glasovali marca, smo zapisali, da je treba podpreti um, skupno kmetijsko politiko ne samo kot element uh, enotnega kmetijskega trga, tem Evropski uniji. Drugi element je podpora pominu kmetijstva, in tudi kmetijskim politikam znotraj proračuna. Kaj ti tu gre za podporo sektorju, ki je iz ekonomskega vidika neposrednega učinka Brexita na proračun 2019, ampak eh, s komisijo, z odborom Agri želimo dobro sodelovati pri proračunu 2019, kaj ti to bi pomenilo tudi da dobimo dobre perspektive, se s tem ukvarja in drugi, ampak moramo predvsem eh, sodelovati pri teh kmetijskih temah, pri temah okolja in to, um, ta proračun je lahko tudi eh, dobra popotnica za to, ja, in to, um, ta proračun je lahko tudi eh, dobra popotnica za to. Erdoš, vas opozorim na nek aktualni problem. Na mačar sprašičega mesa, torej svinine. Um, ehm, ta bolezen je prizadela tudi Češko, Slovaško, Polsko in Romunijo in Balkanske države. In obrate, prosim, da podprete ta moj predlog. Hvala, gospod Katajnen. Gospa Katajnen. Kiitoksia puheenjohtaja. Myöskin ensi vuoden budjetti on, on maataloussektorille. Hvala lepa. Proračun za leto 2019 je pomemben za kmetijski sektor. Zdaj se morda bolj osredotočamo na večni finančni okvir. Uh, ampak poskrbeti bi morali za to, da proračun ostane eh, na sedanji ravni. Kmeti so v težki situaciji. Dohodki v kmetijstvu so samo 40 odstotkov poprečnih dohodkov v drugih sektorjih. Moramo se moramo poskrbiti za dobrobit kmetov in za dobrobit živali ter za kakovost prehrane. Če želimo zagotoviti preživetje kmetijstva v prihodnosti, potrebujemo inovacije, konkurenčnost in pa mlade kmete. Želela bi spostaviti predvsem trg mleka in večnih izdelkov. V naslednjem proračunu bi morali upoštevati vpliv sankcij proti Rusiji. To ne more postati neka situacija, na katero se proračun sploh ne odzove. Uh, pridelovalci mlečnih izdelkov uh, trpijo zaradi nizkih proizvodnih cen. In uh, nihče ni nadomestil Rusije kot uh, države izvoza. Ampak to ni edini problem. Um, intervencijski nakupi mleka v prahu so še dodatno znižali cene mleka. Um, potrebujemo pobudo, ki bo podprla mlečni sektor, ki trpi zaradi izkrivljanja trga eh, in zaradi eh, sankcij proti Rusiji. Prav tako mislim, da ne bi smeli dovoliti znižanja sredstev. Na hitro. Hvala. Ramonu Luisu za to, kar je povedal in hvala Danielu Viotiju, da nam pomaga pri teh naporih našega odbora pri obrambi proračuna za skupno kmetijsko politiko. V tem odboru eh, eh, od kmetov eh, zahtevamo vedno več zelenitev, zadnjo reformo in s sedanjimi poglobitvami eh, spet zahtevamo od kmetov več dodatne napore, obenem pa jim želimo krajšati Eh, sredstva. Potem druga stvar. Del teh rizov so povezani z Brexitom in z izstopom Združenega kraljestva in zato se je treba vprašati, zakaj pa morajo kmetje plačevati za eh, legitimno odločitev britanskih državljanov in zakaj eh, jim namenjamo manj sredstev, ko od njih zahtevamo vedno več. Hvala, gospod predsedujoči. Seveda bodo tudi kolegi napraviti reze, ampak previdni moramo biti pri tem, kje zniževati sredstva. Mislim, da bi se morali osredotočiti na prispevke držav članic v proračun. Če bi države članice več uplačevali v proračun, potem ne bi imeli tega problema. Um, no, glede na trenutno stanje pa je pomembno predvsem to, kje eh, se odločimo za te reze. Prejšnji teden sem bil v eh, svoje kmetije. Potrebujemo sistem, ki bo omogočal tako majhnim kot velikim eh, obratom, da želi že prizadeto, zato ker iz njega odhajajo mladi ljudje. Hvala, gospod predsednik. To ne bo nič originalnega. Torej, proračun 2019, eh, v bistvu je to že priprava na dieto, ki nas čaka potem po letu 2020. Ali pa bo ta proračun bolj priznal eh, pomen kmetijstva in preskrbe s hrano? Um, um, ne moremo vsako leto samo krajšati sredstva. Ta proračun naj bi pravzaprav pomiril kmetijski sektor. E, mnogi trpijo zaradi ruskega embarga. E, in zato 2019 e, ne sme priti do teh rizov potem pa še Brexit. Združeno kraljestvo ne bo več med nami. Ne vemo pa še natančno, kakšne bodo realne posledice tega. E, predvsem e, gre tu tudi za meso, kajti e, treba. Um, Mislim, da se moramo pripraviti tudi na nove krize in zato potrebujemo tudi visok proračun za 2019. Kaj ti prišlo bo tudi eh, do, mogoče do dramatične implozije. Eh, komisije, gospod direktor, hvala se, da izvolite. Hvala, gospod predsednik. Uh, naslednji večni finančni okvir in prav gotovo od mene ne pričakujete, da bom sedaj odgovarjal na vprašanja v zvezi s tem, saj so za to bolj primerni druga uh, dogodka leta 2019. Uh, eh, naj vam uh, še enkrat jasno zagotovim, da je proračun, ki ga predlagamo za leto 2019, utemeljen na. Uh, proračunu za 28 držav članic. Seveda smo vsi odvisni od izida teh državnih pogajanj in če bo ostala še kakšna negotovost za leto 2019, bo komisija lahko pripravila po potrebi predlog sprememba proračuna eh, v primeru, da bi prišlo do najslabšega možnega scenarija. V tem trenutku pa vse skupaj temelji na scenariju 28 držav članic. Če se bo to spremenilo, pa bo komisija za to pripravila predlog spremembe proračuna. Seveda bo o tem razpravljala tudi z eh, vami in z svetom. Uh, druge pripombe so se osredotočale na, drugi sklop pripomb se je osredotočal na ruski embargo vami in za svetom. Druge pripombe so se osredotočale na, drugi sklop pripomb se je osredotočal na ruski embargo. Um, to je dogodek, ki se je zgodil pred štirimi leti, avgusta leta 2014, rešitve, nekako smo skušali vse skupaj vrniti na normalno stanje. Proračun za leto 2019 torej ne predvideva, da bi v tem trenutku sprejeli kakršne koli posebne ukrepe zaradi uh, posledic ruske prepovedi. Ni nobenega razloga za to, da bi tukaj sprejemali specifične ukrepe, ampak spet. Uh, če bi prišlo do kakšnih negativnih posledic radi izbruha presencialno situacijo. Veste, da imamo rezervo za uh, krizo. Danes je bilo to predlagano. Hvala. Ali že seveda dobi besedo še naš poročevalec? Še enkrat najlepša hvala tako kot sem pričakoval, je tudi tokrat bilo zelo pomembno, da sodelujem na tem sestanku, tako da lahko um, slišim, za kakšna strokovna in tudi politična, politične vidike gre in moj obisk pomemben. In od, od danes naprej mora odbor Agri, formalno ali tudi neformalno, um, mora biti vedno v kontaktu z mano, tako da bom lažje razumel. Specifičnost eh, posameznih postavk. Vas prosim tudi za podporo, za politično podporo, tudi v odnosih z državami članicami. Ko bo prišlo do spravnega postopka oktobra-novembra, mm, bomo videli, nam bo sedel, sedel nasproti eh, svet, svet eh, želi zmanjševati denar. in eh, svet bo rekel, da določene investicije niso potrebne, ampak jaz bom prosil od vseh, da vplivajo na nacionalne parlamente in vlade, da jim razložijo, kako pomembno je vlagati v proračune Evropske unije. Najlepša hvala in do naslednjič. Pa no je pa še jedan komentar škotkih. V našem... Jasno je, da je kmetijstvo močno odvisno tudi od podnebnih pogojev, da tudi iz tega izhajajo določena tvega. Tudi gospod Heusler je govoril o tem, omenil je primer ruskega embarga. Skratka, kmetijska proizvodnja je močno odvisna od podnebnih pogojev, um, zelo je dovzetna za krize. To je specifičnost kmetijskega sektorja, ki bi jo morali upoštevati tudi pri proti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predvsem bi se želel zahvaliti pristojnemu poročevalcu iz odbora za proračun, gospodu Vjotju. In zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali v razpravi. Mislim, da Eh, ste za svojimi prispevki obogatili moje mnenje. Eh, konec eh, meseca aprila smo dobili 44 predlogov sprememb. Dobro, nisem mogel vključiti vseh predlogov sprememb. Ampak skušal bom upoštevati vse ideje, ki so bile izražene danes popovdne, skušal bom poskrbeti za kar najbolj eh, uravnoteženo besedilo, s katerim bomo želeli prispevati k našemu glavnemu cilju in sicer gre za pomoč in obrambo naših eh, kmetov. Zato bomo naredili vse, kar je v, našem, kar je v naši moči. Um, no, ko govorimo recimo o ruskem embargu, obstaja določena zadržanost do tega, da bi podaljšali te ukrepe in tako naprej. Jaz bom v sredo obiskal Mursijo, sestal se bom s kmeti iz moje regije in ne bom jim mogel reči drugega, kot pa da jim eh, povem, da v tem trenutku ne moremo vedeti, kaj se bo zgodilo z izrednimi ukrepi zaradi ruskega embarga. To je stališče, ki nikogar ne pomirja. Uh, Dobro, rekli smo, da to ne bo vplivalo na proračun za leto 2019. Recimo v primeru Brexita. Ampak, če bo prišlo do propada pogajan, kaj se bo zgodilo? Tudi tukaj nimam jasnega odgovora. Skratka, tukaj vlada veliko negotovosti in to je najhujše, kar se lahko zgodi v katerikoli gospodarski dejavnosti. In to je še hujše v primeru kmetijstva, um, za katero je tako ali tako vedno značilna določena mera negotovosti. Tako da obžalujem dejstvo, da nismo dobili nekih bolj konkretnih predlogov in odgovorov. Hvala. Zahvaljujem se še enkrat gospodu Viotiju. Sedaj pa sledi naslednja točka na dnevnem redu. Točka 11. Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v veriki preskrbe s hrano. Eh, tukaj smo dobili nov predlog komisarja. To je tema, ki nas spremlja že dalj časa. Že dolgo pričakujemo predloge na tem področju in uh, že dolgo si parlament prizadeva za to, da bi komisija predlagala zakonodajne ukrepe za boj proti temu fenomenu. Imamo enotni evropski trg, zato posamečni ukrepe držav članic niso dovolj. Potrebujemo ukrepe na evropski ravni. Slovaško predsedstvo je že veliko prispevalo. Na tem področju Savaško predsedstvo je ustanovilo posebno delovno skupino. Potem tudi odbor IMKO je pripravil poročilo na to temo. Oziroma odbor IMKO je pripravil mnenje. V našem odboru zboru je pri tem sodelovala gospa Megines. Gospa Megines je sodelovala pri pripravi mnenja v odboru IMKO. Na no, sedaj pa dajem besedo pristojnemu poročevalcu, eh, to je Paolo De Castro. Še predtem pozdravljam med nami predstavnike komisije. Jo, komisija je tukaj zelo številčno zastopana danes. Tega smo veseli, to priča o dobrih odnosih med nami in komisijo. Pomembno je, da, si, da prisluhnemo drug drugem. Besedo sedaj dajem poročevalcu. Hvala. Samo nekaj minut, prosim, za eh, pozornost. Tako kot predsednik želim tudi jaz povedati, da gre za dober predlog, ki je plot več kot desetletnega dela, tako v parlamentu kot tudi v komisiji po omnibu predlaga delovna skupina za živilske trge. Ta delovna skupina, in to veste, um, nam je že pomagala v, pri omnibusu. Cilj te direktive je zelo, da bi predlog postal še bolj ambiciozen. Upoštevajoč eh, ravnovesja, ki jih je odbor kmet, um, so take določbe predvidene še sedaj, potem izboljšanja opredelitve pojmov nelojalne eh, prave članice vedno tudi um, podaljšajo ta seznam. Potem delovni program. Želimo začeti takoj. Želimo začeti z delom takoj in naš cilj je, da bi že 10. julija um, odboru predstavili to poročilo. Čim prej zbrali vse predloge, ki jih imajo politične skupine, zato da bi um, čim bolje lahko potem ravnali z številnimi predlogi sprememb, ki jih pričakujemo. Tako, da bomo v tem poročilu čim bolj lahko sprejeli to poročilo v odboru in na prvi ali drugi plenarki oktobra glasovali um, z pogajalskim mandatom. Torej, imeli smo že dva, dve izmenjavi mnen, um, tako da nekaj dela je že za nami, predvsej dela je že za nami, ljubil. Um, zaključimo ta dosje, ampak kolegi in to želim povedati ob koncu. Da eh, bi lahko dosegli ta cilj, moramo dobiti bitko, ki pri, poteka tokrat in eh, eh, Torej, odbor IMKO, jasno, pravna podlaga za odbor kmetijstvo in je treba dodeliti ta dosje za to temu odboru. Ava odbor IMKO tega ne bi mogel zaključiti v tem obdobju. Torej so politični in tudi pravni razlogi, ki govorijo prid. Po, torej, potruditi se moramo, da bi uh, vključili pa. Um, ehm, in ko je temu ugovarjal in sedaj poteka dialog o tem. Ampak sekretarjat je pripravil zelo dobre argumente, ki nam bojo omogočili, da ostanemo vsaj pri statusu quo, ko gre za naše pristojnosti. Eh, Prvševalci v senci dobijo dve minuti, ostali poslanci dobijo minuto in pol. Gospa McGuinness je prva na vrsti. Hvala. Čilo. In eh, težko smo, težko bomo kot odbor Agri dokončali to poročilo še pred iztekom mandata. Uh, ampak boj, bojim se, da bo sta odbora morala š, o tem še razpravljati. Morda bi predsednik lahko kaj več povedal. Čujem se, ali je možnost, da bo odbor imko se sklaceval na 54. člen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 predsednikov smo predstavili vse argumente, probleme v zvezi z časovnico, spore glede pristojnosti. Na vsem tem. Eh, o vsem tem govorimo tudi v našem dopisu, no ampak morda bi lahko k temu dodali še kakšne argumente, če se vam to zdi potrebno. Gospa McIntyre. Hvala, gospod predsedujoči. In jasno povedati, da tukaj gre za pristojnost odbora za kmetijstvo. Pri tem moramo ustrajati. Uh, eh, s tem, da je treba to dokončati še v tem zakonodajnem mandatu. Jaz si to želim verjetno bolj kot kdorkoli prej ja se želim, da bi to. The, the proposal before us. I'm very much looking for. Tudi mi smo imeli že nekaj precedenčnih primerov v Združenem kraljestvu, da je lahko vložiti nekaj več truda in mislim, da to predstavlja prednost za nas. Prebrala sem izjavo komisije, a že na pomen uh, samega predloga. Hvala lepa, gospa Hojbuš. Hvala lepa. tudi jaz popolnoma podpiram a, eh, gospoda De Castra. To mora ostati tema odbora Agri. No, pa še neka tema ni dovolj upoštevana v predlogu komisije. Komisija sicer omenja odnose z maloprodajnim sektorjem, ampak moramo povedati, da pogosto prihaja tudi, oziroma med, pred, eh, eh, kmet, kmeti in predelovalnim sektorjem. In pogosto tukaj prihaja do neravnovesja. Veliko kmetov imamo, ki iz eh, nekega območja dostavljajo nekemu velikemu predelovalcu. Eh, in tukaj lahko prihaja do neravnovesij. O tem moramo, eh, to moramo bolj izpostaviti v poročilu. In mislim, da bi morali opozoriti tudi na problem visoke koncentracije na trgu uh, živil. Tega ne moramo urediti v tem zakonodajnem predlogu, tukaj bi morali stojnosti in, in morali bi na te vse opozoriti v tem poročilu. Hvala lepa. Grazie, potrošnikom, eh, potrošnikom in tudi notranjemu trgu. Proizvajalci agroživilskega sektorja eh, so, kaj pojasnili strani komisije. Ugotovil sem, da manjka splošna definicija nelojalnih trgovinskih praks. V praksah med podjetji in potrošniki, kjer obstaja taka opredelitev pojma, potem drug. Eh, drugi vidik je, zakaj omeji. Eh, to se nam zdi malo tveganje, kaj ti nočemo, da bi multinacionalke se, se temu lahko izognile, da bi um, EU, torej, da bi eh, distribucija potekala po drugih kanalih in potem MSP-je bi si pričakoval, da bi dobavitelja eh, proizvoda ščitili in da ga ne bi obremenili z dodatnimi administrativnimi bremeni. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se poročevalcu, gospodu Kra, poročilo obdržali v našem odboru. Veliko sreče vam želim pri tem že 20 držav članic ima zakonodajo z področja nepoštenih trgovskih praks in s tem eh, tudi krepimo spoštovanje eh, pravil eh, znotraj Evropske unije. In to je pomembno za delovanje notranje. No, torej gre za krepitev odnosov med posameznimi subjekti. pomembno pa je, da eh, lahko ohranjamo tudi določeno mero anonimnosti. To je zelo pomembno. Pomembno je, da ustrezno opredelimo procese, tako da zagotovimo harmonizacijo. Ta direktiva bi morala eh, veljati za veliko skupino uh, Eh, podjetij. Treba je razmisliti o področju uporabe ali naj bi področje uporabe razširili tudi na srednje velika podjetja. No, v manjših državah bo ta direktiva zajemala le del podjetij. Gospod Karfi. Odbor Agri mora izkoristiti priložnost, da ukrepi svojo pozicijo. Če se spomnite, eh, nam je gospod Hogan odgovarjal na podrobnosti v zvezi s poročili, takrat sem vprašal, zakaj eh, niso bili bolj odločni, no, pa je odgovoril, da je bila nozoča močna opozicija, tako da. Gre tukaj za strategijo gospoda Hogana in mislim, da bi morali sprejeti izziv. In eh, dejansko je treba poskrbeti za to, kar uh, moramo storiti mi. Gre za to, da uh, zaščitimo kmete pred velikimi pritiski velikih podjetij. Žal je tako, da dosti krat niso zagotovljena ustrezna jamstva, uh, da kmetje zagotovijo, e, prejme ustrezno povračilo za stroške, ki jih imajo s proizvodnjo. Torej, kmete je treba plačati vsaj za stroške, ki jih imajo s proizvodnjo veliko več. No, ampak eh, ti prodajalci na drobno so dosti krat precej tiho glede tega predloga. Zdi se, kot da jih sploh ne skrbi mehanizme, ki nam omogočajo, eh, da oblažimo določene eh, urivke, ki jih trenutno imamo v pogodmo. Gospod predsednik, če si eh, ogledamo osebino, poročila je jasno, da se mora s tem ukvarjati naš odbor. Odpovedi eh, naročil v zadnjem eh, trenutku, potem enostranske odpovedi ali retroaktivna razviza pogodbe, ta, se znam takšnih praks in tudi, da se vključijo druge prakse v okviru te direktive. Analiza učinka 5. Eh, um, predvideva tako načelno prepoved. Um, um, torej, zato tu sedaj um, se sprašujem, ali ni možno kombinirati obih pristopov. Kreativnost, potem drugo vprašanje. Um, um, um, torej treba je seveda upoštevati pogajalsko moč eh, v tej verigi in odvisnost med dobaviteljnicah. Ampak kljub temu se moramo prizadevati za tak črn seznam. Um, ehm, eh, kaj ti um, ehm, nesmimske moči v tej verigi, potem um, blagovne znamke. Eh, s katerimi se je tudi treba ukvarjati in tu gre predvsem tudi za vprašanje dominacije. Če eh, proiz, torej, potrošnika je treba pred. Vprašanje je zelo pomembno za nekatere države članice in upam, da bomo opravili dobro delo pri pripravi dokumentov. Se potem kar naenkrat znašli v nekakšni krizi, Močno sem prepričan, da se lahko le znotraj našega odbora. Hvala, gospod predsedujoči. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedal gospod De Castro in eh, čestitam komisiji za predlog. Dobro je, da smo sedaj tudi dobili ta dokument, ki ga sektor zahteva že deset let. Ne more pa biti tako, da obseg eh, omejimo na majhna in srednje velika podjetja in velike trgovine in da so ostali izključeni. In zavezujočnosti, to je beseda, ki jo je težko izgovoriti v španščini. Jaz mislim, da bi to morali vključiti v ta predlog. Posljedan kvel. Voorzitter, in Nederland de supermarkten betalen hun leven. Gospa Schreier. Betaaltermijnen. Voilà. Torej, vele blagovnice v, oziroma velike verige eh, na nizozemskem plačujejo veliko po, bolj počasi kot eh, drugi. Um, in o tem se je tudi že razpravljalo. In na ta način pravzaprav um, oškodujemo um, kmete. Um, in potem so tu vključene še banke, ki odobri, odobrijo um, tem veleblagovnicam ugodne kredite. Torej, um, tu se govori o neki širši optiki, ki naj bi bila potrebna. Um, Inko ne brani samo interesov, interese potrošnikov. Um, in um, ne gre samo za varstvo potrošnikov, temveč tudi za varstvo proizvajalcev, tako kot je povedal De Castro, kajti oni so šipki člen. In o tem govorimo tudi na nizozemskem, ampak vse je odvisno od moči multinacionalk, ki odločajo o tem, kaj se bo eh, zgodilo. Um, tudi torej, in razen tega je tudi škoda, da imamo direktivo in ne uredbo. Gospod Lajer. Hvala. Ne, da imamo direktivo in ne uredbo, kajti to bo vodilo do neharmonizacije na področju, kjer potrebujemo harmonizacijo. Kajti o čem govorimo? Govorimo o multinacionalkah in zato ne vidim, eh, zakaj bi z direktivo uredili to vprašanje. Bomo rešili problem, s katerim se soočajo um, dobavitelji in vsi vedo, eh, o čem govorim. In tudi, če se ne vključijo vsi akteri, se mi zdi surrealistično. Um, kaj ti, um, tu gre tudi za domino, domi, zato se mi zdi, da bi bila boljša uredba kot direktiva, na vsak način pa čaka pomembno delo poročevalce in soporočevalce. Gospod Dest. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi gospodu De Castru da obdeluje to poročilo. Poročilo je v dobrih rokah. Zahvaljujem se pa tudi v komisiji. Že 14 let čakamo na uh, predlog komisije, na katerem bi lahko delal parlament. No, sam uh, sem bil zraven, ko smo se ukvarjali z ločenimi pristojbinami in takrat. Uh, ko smo govorili o roamingu in uh, zdaj so te pristojbine odstranjene. In tukaj imamo zdaj prednosti. Cene mleka recimo v Bruslu so od 2 do 3 evre, kmetje dobijo le med 20 do 30 centov in vmes imamo pa še nek koncern, ki zasluži tudi do 2 evra in e, treba je posredovati. Vem, da mi ne moremo določati cen, to je stvar ponudbe in popraševanja, ampak situacijo moramo spremeniti s tem, da lahko posežemo že uh, pri tem, kako se e, plačuje kmetom. In zato sem komisiji zelo hvaležen, da parlament dobiva možnost, da ustrezno vpliva. Pan posel Flanagan. Gospod Flanagan. Um, uh, Hvala lepa za vse, kar je bilo doslej povedano. Zanimivo je, kar je povedal poslanec Magnu. Rekel je, da supermarketi eh, kmetje ne morejo dopustiti, da se to nadaljuje, kajti sicer ne bodo več obstajali, tako kot je enostavno ne more več biti. Rečeno je bilo tudi, zakaj uh, uredba, zakaj direktiva, zakaj ne uredba, gre za vseevropski problem uh, izvesti to, kako smo lahko bili uspešni. Nismo uporabili direktive. Zakaj? Zato, ker smo vedeli, da to ne bo delovalo in eh, lahko nekako posumimo, da zakaj zdaj uporabljamo direktivo, zato ker si niti ne želimo, da stvar uspe, ker so supermarketi pomembnejši od kmetovnim. Govorimo o hrani, govorimo o edinstvenem proizvodu in na koncu. Eh, v bistvu je zeta celotna eh, veliga preskrbe v bistvu so kmetje bolj pomembni kot si drugi a, po verigi navzdolj. Ne bi se smeli osredotočiti na malo prodajni. Komisij, a, e, predstavnik komisije, dobro bi bilo, če bi lahko pri tej tem e, razpravi sodelovali tudi kmetje, da bi slišali še njihov glas. No, ampak doslej še nismo imeli pozicije. Mogoče je ta zunaj našega odbora. Zato podpiram, kar je povedal že kolega, gospod predsednik, hvala gospode Castro za predstavitev tega, kar imamo pred seboj. Za, komisije, za službe komisije je precej jasno, da gre tukaj za dvigovanje uh, težkih bremen, gre za uh, to, da smo si želeli in o tem predlogu se bomo zdaj pogovarjali. No, dodal bi še, da ne gre samo za nepoštene trgovinske prakse, temveč da imamo tudi druge pobude, ki, imado, ki gredo v isto smer. Gre za to, da se okrepi položaj kmeta v uh, verigi preskrbe, ten 152 uredbe v skupni ureditvi trga. Intenzivno torej delamo v okviru opozovalnice trga, želimo eh, transparentnost eh, in opazovalnica recimo za sektor mleka je samo ena od opazovalnic, ki jih imamo. Lepe v zvezi s transparentnostjo našega skupnega dela. Nepoštene trgovinske prakse so vedno element, to, kar nas loči od eh, dobrega trgovinskega eh, ravnanja, hkrati tudi nimamo poštenih eh, poslov. No, ampak seveda treba se je stvari eh, lotiti tudi bolj politično. Iz leta 2016 imamo valjega, pa smo se oprli tudi na sklepe sveta iz decembra 2016 imamo tudi uh, namensko skupino za kmetijske trge, torej je uh, skupina, ki jo je vzpostavil gospod Hogan in uh, ta je bila vir mnogih zamisli, o katerih se bo še pogovarjali tudi v trialogih. Potem pa je tukaj še ekonomski uh, kontekst, gre za uh, reforme. Uh, od leta 1992 eh, dalje, želimo modernizirati svoje prakse. Že v mnogih kmetijskih trgih smo glavni akter in eh, veste pa tudi, da je volatilnost cen nek pojav, ki se ga moramo latiti na tak način, da bomo čim bolj zmanjšali tveganje. In potem imamo pravno podlago, to je člen 43 pogodbe. Za nas, za komisijo, e, to jasno pomeni, da gre za kmetijski sektor, tukaj ni dvomov. In večinoma preučujemo tudi tiste dobavitelje, ki so majhne verige preskrbe s hrano. No, želeli bi zagotoviti tudi minimalno zaščito, tako da imamo kratek seznam prepovedanih praks, nepoštene trgovine. Želimo zagotoviti minimalne pristojnosti državam članicam, ki jih potem izvršujejo zaradi koordinacije. Evropske službe pa si želimo neke vrste enotno razumevanje, če želijo če se pač tako odločijo. Tukaj gre za neke vrste diskrecijsko pravico in to seveda moramo preizkusiti tudi še v svetu. Nepoštene trgovinske prakse ste omenili, uh, omenili ste, da smo navedli samo štiri nepoštene trgovinske vrstne elemente in ukrepe uh, kot zamisli za razpravo, povabljeni so različni deležniki, pa tudi so zakonodajalci, vključno s svetom. Torej. Zahteve glede izvrševanja so, po mojem mnenju, v tem predlogu zelo močan za upno obravnavo pritožb in želimo tudi, da lahko to vrstni organi začnejo preiskave na ja, lastno pobudo, tako da se zaščiti tistega, ki se pritoži. Hkrati želimo zagotoviti tudi kazni. Ti javni imeli uh, nek javni pregled, če bo prišlo do določenih sklepov in bodo uh, kazni javne. No, bistveno za prihodnost pa je, da usklajujemo države članice pri izvajanju njihovih pooblastil, je treba podrobno še pogovoriti z državami članicami. Ampak pripričan sem, da imamo zelo dobro podlago za zelo konstruktivno razpravo in pa za zelo konstruktivno nadaljevanje obravnavanja vseh teh pomembnih vprašanj, ki jih je res veliko. Eh, zastopala interese naših kmetov. Hvala lepa. Tako zdaj pa dobi besedo spet poročevalec, ampak prej bi še pripomnim, pripomnil, eh, da mislim, da potrebujemo v verigi preskrbe s hrano boljši dialog. Seveda potrebujemo tudi pravmer. Imeli smo kli, krizo v sektorju mleka in eh, takrat smo recimo v našem odboru združili tako distributerje kot proizvajalce. Mogoče bi morali povabiti tudi maloprodajni sektor, eh, trgovce, kako bi potem potekal dialog, delovati mora, ohranjamo dialog, na ta način lahko tudi zagotovimo hitrejše rešitve. Gospode Castro, da bi besedo. Torej, seveda je pri tej direktivi lahko veliko nasprotnikov na drugi strani. In zato je treba eh, gibali v drugo smer, v smer GDI za konkurenco, eh, za varstvo potrošnikov in to, kar pokriva imko. Mi moramo ostati načnih skupin, da bi jih eh, nekako vključili v skupno vizijo našega odbora in da bi tako prišli do zelo ambiciozne Mišel, kako je to bilo pri omnibusu, to je bil čudež in eh, potrebovali smo 18 mesecev in sedaj potrebujemo dvojni čudež če želimo zaključiti v šestih, sedmih mesecih. In to ne bo uspelo, če si ne bomo zadali tako strogega koledarja, če odgovornost ne bo ostala um, izključno um, pri nas in če nam ne bo uspelo um, um, ne eno na tem področju. In zato je jasno, da In v svetu se je to že pokazalo v razpravah, vsak hoče izboljšati, da se maksimalno potrudili in takoj pravimo vsem kolegicam in kolegom, da bomo vsem skupinam razložili, zakaj gre. Kuje, pani pošlje, ja bi proponoval, prosil, da bi. Hvala, gospod De Castro. zdi se mi pomembno, da govorimo z različnimi akterji v tej verigi za preskrbo s hrano. Tako da eh, protesti proti predlogu ne bodo prehudi. To je možno omiliti, eh, če se pravočasno z njimi pogovarjamo. Bolje je, če imamo tak dialog, kot če ga ni. Hvala odboru, predstavnikom komisije in sedaj smo pri naslednji točki predstavitev predstavnika komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja o stanju uvoza perutnine iz Ukrajine. Eh, moram malo stopiti na plin, malo moramo pohititi, kar mi je žal. Vendar nimamo res eh, veliko časa. Predstavniki predotninskega sektorja ABEC so skupaj s Kopa Kočega opozorili na to, da eh, eh, so težave na perutninskem sektorju in sicer zaradi močnega povečanja uvoza perutnine iz Ukrajine sprejeli smo eh, celovit eh, prostotrgovinski sporazum z Ukrajino in to je pomembna tema. Dokumenti, ki jih je posredoval AVK, smo posredovali vsem članom odbora Agri in sicer v vidnost. In tu, tam najdete tudi eh, kopijo eh, pisma 27. aprila, ki je bilo poslano komisarki za trgovino gospi Malmström, v kateri, eh, katerem jo pozivajo, da takoj sprejme ukrepe proti temu uvozu piščancega mesa iz Ukrajine. S eh, sekretarjatom smo ocenili ta eh, problem in ugotovili, da gre pravzaprav za tehnični problem. In sicer eh, obstaja carinska vrstica v zvezi z določenimi deli perotnine in eh, ta tarifna linija, ta carinska linija glede na poimenovanje eh, dopustnih kosov perotnine je bila um, zrahljana in sedaj imamo za, to, za te izdelke carinsko stopnjo nula. In, um, ta napaka je vodila do tega, da so um, pridelovalci prutnine v Ukrajini našli nov kanal za prodajo njihovih izdelkov. E, torej, piščancja prsa z um, perutmi. Um, proizvajajo za evropski trg, kajti ravno za te dele piščancijega mesa velja ta carinska stopnja nula. In na ta način prihaja do um, okrnitve evropskega trga, um, preplavljanja e, evropskega trga s temi izdelki in sicer s tem, da izkoriščajo to vrzel v pogodbi. piščancje meso je bilo označeno kot eh, občutljiv izdelek, ampak eh, sedaj smo ugotovili, da obstaja ta luknja v pogodbi, ki jo izkoriščajo. V Ukrajini eh, so seveda pogoji boljši, pravni predpisi niso tako strogi, krma je cenejša in to vodi do tega, da poceni izvažajo k nam. Mi smo predlagali razpravo na to temo danes in da nam komisija poda podrobne informacije. Pozdravljam gospo Suzano Marasuilo, ki je vodja referata za odnose z Ukrajini v um, Digi Agri. Prosim jo za kratko poročilo. O tem vprašanju povejte nam, prosim, ali so naši pomisleki upravičeni. Ali menite, da res obstaja takšna luknja v pogodbi z Ukrajino in da to um, škodljivo vpliva na um, perotninski sektor v EU a, in ali je liberalizacija te carinske vrstice bila namenska ali pa je prišlo do napake. Do uh, napake, ki um, je niso ugotovili, ko. Uh, so sprejemali to pogodbo. Torej, kakšno politično ali tehnično rešitev bi lahko ponudili za rešitev tega problema? Gre za preživetje številnih pridelovalcev perotnine v Evropi in sedaj prosim predstavnico Povdan, moj kolega Luis Carasso, ki je um, vodja oddelka za, um, živilske, že, za živalske proizvode, um, bo predstavil uh, to uh, s prosojnicami, ta problem. Um, gospe in gospodje, zelo namo samo tri, štiri prosojnice, bomo zelo kratki. Um, mogoče nekateri pravijo, da, če, da, da niso te slike lepe, ampak o tem govorimo, o prsih in o perutih. In tu vidimo na desni strani normalna prsa. In to je seveda eh, tudi eh, ceno na trgu. In zato je konkurenčnost in uh, ekonomska vzdržnost perutninske industrije v Evropi odvisna od tega, kako, lahko, eh, kako dobro lahko prodajajo na trgu ta kos eh, in sicer zaradi vrednosti. In ta del eh, perutnine piščancev se je vedno obravnaval kot občutljiv za evropsko industrijo v vseh pogodbah. In v prejšnjih eh, pogodbah in tudi v pogodbi z Ukrajino eh, ta, eh, tega proizvoda nikoli nismo liberalizirali. Um, in to je tako vus. Um, torej, to, o čemer govorimo sej, je del, ki ga vidimo na levi strani. To, je, to, so, to postanejo standardna prsa. Ni eh, tradicionalne trgovine eh, s tem, da imaš celega piščanca, pol piščanca, četrtino piščanca, da imaš bedra, peruti ali kakorkoli. Eh, in imamo določbe eh, za te posamezne dele, ki jih uporablja peretninska industrija. Ampak s tem kosom se v preteklosti nikoli ni trgovalo. To je nov razredov, ne pade v to klasifikacijo in. Um, ampak kot rečeno, v bistvu gre samo za to, kako razrežeš. Uh, piščanca. In kot rečeno, uvoza iz Ukrajine v Evropsko unijo v zadnjih treh letih eh, eh, to, kar je kritično, je v rdeči barvi. Eh, torej, kot rečeno, prej tega v sedemkrat, v letu 2017 v primerjavi z letom 2016. Razen tega tu vidimo tudi eh, to v eh, rahlo zeleni barbi, to so eh, prsa in drugi deli, eh, za kar eh, s, imamo dogovore z Ukrajino. In tu vidimo, da ukrajinski operaterji eh, tudi izpolnjujejo določbe, ki so bile predvidene po pogodbi, kajti to lahko naš trg tudi absorbira tolikšen uvoz. In naslednja presojnica kaže, kako se razvija uvoz v zadnjem letu za ta kos, ki prihaja kako se razvija uvoz v zadnjem letu za ta kos, ki prihaja brezcarinsko in ki je bil v rdeči barvi na prejšnji prosojnici. In tu vidimo, da eh, količine, ki se obažajo na eh, mesec, da je to bilo eh, tisoč ton na začetku tega leta in e, prihajamo, prihajamo na zadnjo prosojnico, ki kaže, kako je to spremenilo eh, trgovinsko ravnovesje med Ukrajino in EU na področju perutninskega mesa. V rahlo modri barvi imamo 2014 imeli pozitivno trgovinsko bilanco pri perutnini in sedaj imamo negativno trgovinsko bilanco eh, s trgovino samo tri, eh, z Ukrajino samo tri leta poznaje. In, eh, ker eh, zato, ker je bil izmišljen, ker so si izmislili nek nov način razreza piščanca in sedaj z eh, tega posebnega dela piščanca iz Ukrajine vedno večji in to seveda vpliva na naš trg, kajti prsa so, so piščanca prsa občutljiv proizvode niso liberalizirana v okviru prostotrgovinskega sporazuma in da je dovoljena samo nizka tarifna kvota. In ta nov kos, ki se sedaj izvaža, so si izmislili eh, ukrajinski pridelovalci, da bi um, izkoristili prostotrgovinski eh, dostop, eh, ki velja za druge kose piščancega masa ukrajinske oblasti smo povabili, da um, skupno rešijo ta problem v okviru um, tega celovitega prostotrgovinskega sporazuma. Ukrajinska stran trenutno razmišlja o odgovoru ali um, naj bi v, okvir, v tem, ok, če bomo v tem okviru reševali ta problem, bomo prosili svet, da z, eh, odobri začetek pogajanj za spremembo celovitega prostotrovinskega sporazuma. Korejska stran pa je prosila tudi za neformalna pogajanja, za izmenjavo bolj eh, podrobnih eh, informacij o povečanju eh, tega uvoza. In, eh, obljubili smo informacije. Hvala. Gospa Šrajar je kot prva se prijavila za razpravo, prosim. Eh, eh, se opravičujem, gospod predsedujoči predsednik, ampak eh, sedaj nisem um, slišala cele predstavitve komisije. In na na, da bo nam uspelo to rešiti, kajti očitno je to neka vrzel v zakonodaji, ki jo izkoriščen moremo dopustiti, da se to nadaljuje. Pa Haselkamp, hvala gospod predski prostor za uvoz, ne samo um, uvoz piščancega mesa, temveč tudi um, jajc um, iz um, baterijske. Um, reje, kar je pri nas pravzaprav prepovedano in naja do tega bistvenega povečanja uvoza piščancega mesa in zato imamo opraviti z nelojalno konkurenco. Eh, kos, ampak lahko rečeš, da če za te kose ni tarifne postavke, jih pač tudi ne moreš izvažati, temveč samo za tiste, za ki so v prihodnih trgovinskih sporazumih take napake. Jaz sem zelo za nove eh, trgovinske sporazume, ampak doma eh, voljivci to zelo negativno ocenjajo. Hvala lepa. zelo eh, torej odlično ste analizirali ta problem s svojimi vprašanji. V bistvu se je odstopalo od standardov, ki naj bi veljali na področju trgovine. Eh, enostavno se je izkoristila ena luknja in to na zelo um, um, iznedljiv način. Samo Ehm, šele ko je problem zadobil določen obsik, eh, se ukvarjamo s tem. To samo ehm, šele ko je problem zadobil določen obsik, eh, se ukvarjamo s tem. To Hvala. Imeti res ehm, zelo rdeč obraz, da je prišlo do te napake. In E, ko se bo Združeno kraljestvo pogovarjalo z vami, bomo tudi gledali, da bodo nastale take luknje, ki jih bomo potem lahko izkoristili. Torej, e, polske ureditve, e, ki jih morajo spoštovati, spoštovati pridelovalci perutnine in to je drago. In raz tega. um, um, je treba povedati tudi, da um, Ukrajina izvaža žito k nam in s tem žitom potem hranimo naše peščance. Kako dolgo pa se je, kako dolgo pa velja ta pogodba? Ali velja pet let, ali je treba prijeti neke drastične ukrepe sedaj napram Ukrajini. Sprašujem se, kaj je možno storiti. STU bi dovolila Evropski uniji, da ukine ta uvoz, če bi Evropska unija dokazala, da to škodi človeškemu zdravju. Mogoče eh, lahko dokazali, da se te kosti zapičijo v grla evropejcev in da so zato nevarna. Um, Evropska unija mora dokazati, da zna izpogajati takšna se bo še bolj, bo še bolj akuten eh, v teku tega leta. Seveda lahko očitamo Ukrajini, da Ukrajina eh, širi proizvodnjo žita in postaja velik izvoznik žita. In tudi Rusija je velik izvoznik žita, izvoznica žita, kakovo stal v Ukrajini in če se malo investira, je zelo lahko širiti proizvodnjo. Na polskem pa je to resen problem in ta pravnanja.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 tukaj ni bilo to področje dovolj urejeno. Ampak vsak pravni sistem pravi tam, potem je to um, nezakonito. Tako da bi se lahko tukaj sklicevali tudi na ta mehanizem. Prosim komisijo naj analizira to možnost. Dejanje, ki je namenjeno izogibanju sporazuma, eh, ali lahko takšne dejanja na kakršenkoli način blokiramo. Jaz razumem, da je, se pravi, morali bi predvideti določene klauzule, eh, varovalke. Ja, ja, gospod Karski je profesor prava. To je sedaj tukaj lepo pokazal. Bi pa še nekaj do, do gorišča takšne vrzeli. tudi ko gre za uvoze v Evropsko unijo. Ja. Eh, tako da prosim, da me pravilno razumete. Vsekakor sem za to, da moramo Ukrajini pomagati. Ampak eh, na ta način, da spodbudimo njen razvoj, ne pa na ta način, da s tem. Gospa Šrajer. Ja, želela sem zastaviti vprašanje komisiji, da izkoristi njihovo prisotnost. Imam eh, vprašanje v zvezi z omejitvami pri prostotrgovinskih sporazumih. Jaz sem na. Eh, kaj se dogaja v zvezi s tem? To, kar je k besedi. Tako da sedaj spet prosim predstavnico komisije, gospod Marosuela, da odgovori na vprašanja, ki so bila zastavljena. Izvolite. Okay. First. Uh, Hvala. Oprosite, pozabila sem očala. Torej, kar se tiče vpliva na mednarodne sporazume, eh, ni treba, da vas to skrbi. Mi smo preverili vse mednarodne sporazume, o katerih smo se pogajali, ki so bili sprejeti in v nobenem sporazumu nismo našli karkoli o liberalizaciji, o kosih piščančega mesa. Tako da to smo omejili na ta sporazum in to ne bo veljalo za noben drugi mednarodni sporazum. Kar se tiče vaših pomislekov glede dobrobiti živali naši kolegi v generalnem direktoratu Sante bodo lahko bolje odgovorili na vaše vprašanje na tem področju. Potem spraševali ste po analizi pravne službe in o možnostih, ki jih imamo. No, mi smo seveda vse skupaj skrbno analizirali. Za nas bi bilo najbolje, če bi se pogajali z Ukrajino v okviru DFTA, tem okviru bi morali skušati najti rešitev, če pa to ne bo izvedljivo, potem moramo razmisliti tudi o drugih alternativah. Kolega me bo dopolnil. Yes, the... Ja, morda samo nekaj pojasnil v zvezi z pozitivnim seznamom. Ja, takšen seznam imamo in gre za privzeto možnost, opisujemo dele mesa, s katerimi trgujemo, takšen seznam potrebujemo za sporazum. In ko naletimo na kos mesa, ki ne spada v nobeno izmed eh, standardiziranih kategorij, talking about here. Uh, ga uvrstimo pod eh, vrstico drugi kosi. Torej, vedno potrebujemo to privzeto možnost, ki pokriva tiste, ki ne spadajo v druge eh, trgovinske kategorije. In eh, to obstaja, kot je pojasnila moja kolegica, samo v primeru sporazumov. Um, ehm, Evropska unija sprejela to možnost vrstice, eh, dodatne vrstice, drugi kosi v času, ko smo se pogajali. Ukrajine zato v zvezi z temi tarifami, v zvezi z to eh, posebno vrstico nismo mogli predvideti, da bo prišlo do ustanovitve kakršnekoli nove kategorije. Eh, obstaja nek stereotip, da se EU pogaja o najboljših prostotrgovinskih sporazumov. To je prvi predsodek, drugi predsodek pa pravi, eh, vse v Ukrajini je plot korupcije. No, tu smo sedaj oboje potrdili in vi lahko sami sprejmete svoje sklepe v zvezi s tem. Gospa Šrajer. Uh, ja, uh, jaz slišim uh, tukaj popolnoma protislovna poročila. Zanima me, kdo je podprl sploh ta predlog.